Nous allons maintenant aborder le prochain point à l'ordre du jour. Torej prišli na naslednjo točko dnevnega reda. Gre za položaj na področju človekovih pravic v Kolumbiji. S tem nadaljujemo z zelo dobro tradicijo, namreč da obravnavamo eh, človek, vprašanje človekovih pravic in to sega že v prejšnji parlamentarni mandat. Danes bomo torej govorili o položaju sindikatov v Kolumbiji. Dovolite pa mi, da danes pozdravim ne samo eh, predvidene govornike, ampak da pozdravim tudi predstavnike drugih odborov, odborov odbora za mednarodno trgovino, te tudi pod odbora za človekove pravice. Še posebej pa pod, pozdravljam gospoda Salafranko, ki predseduje. Eh, delegacijo Evropskega parlamenta za odnose eh, s parlamentarno skupščino Eurolat. Pozdravljam pa tudi eh, ministra za delo, gospoda Lopeza, ki predstavlja kolumbijsko vlado skupaj z gospodom ambasadorjem. Imamo zelo do, dobre in tesne odnose s Kolumbijo in zato je posebno naravno, da pozorno spremljamo tudi poz, položaj na področju človekovih pravic. Nedavnem pa smo dobili tudi sporočilo o tem, da je vedno več napalo na sindikaliste in na tiste, ki branijo svoje pravice. Vendar pa so prijete informacije včasih kontradiktorne. Upam, da bo današnja razprava stvari nekoliko razjasnila. Eh, komisija za mednarodno trgovino oziroma odbor za mednarodno trgovino je predvidel izmenjavo mnen o Kolumbiji eh, danes sredo. Na, naj bi se pa osredotočali na obveznosti, ki izhajajo iz sistema SPG. Kot eh, si lahko predstavljate, pričakujemo predvsej zanimivo razpravo o pogajanjih, ki jih ima EU tudi o sporazumu o prosti trgovino s eh, Kolumbijo. Tudi današnja razprava naj se osredotoči na povezavo med človekovimi pravicami in razvojem. Kolumbija uporablja oziroma ima možnost uporabljati instrumenta eh, sodelovanja za razvoj in bo v obdobju 2007-2013 dobila 160 milijonov evrov eh, na podlagi dokumenta eh, strategije za države. In zato smo odgovorni, da Eh, tudi ta dialog, ki poteka, uporabimo za to, da se podprejo eh, človekove pravice. Besedo dajem takoj gospodu Mičelo. Gospod Mičel bo predstavil to temo, preden bomo poslušali naslednjega govornika. Gospod Mičel, imate tri minute. Well, you, um... Najlepša hvala, gospa predsednica. Gre za prvo javno predstavitev v našem odboru, kar zadeva področje človekovih pravic in predlagam, da se kot prvo temo eh, spustimo na področje sindikatov eh, v Kolumbiji. 160 eh, milijonov Eh, je bilo uporabljenih na tem področju, 32 milijonov samo na področju človekovih pravic. Pozdravljam vse, ki so danes tukaj. Gospod uh, Vanegas je predstavnik največjega sindikalnega združenja in je prišel neposredno iz Kolumbije. Potem je tu gospa Dumbia Onri, ki je predstavnica Mednarodne organizacije za delo. Uh, Naznanjen je bil tudi že gospod Lopez, eh, namestnik ministra za delo in pa ambasador, torej veleposlanik eh, Kolumbije. Torej tukaj imamo lepo število predstavnikov. Kolumbija se sooča s številnimi težavami na področju človekovih pravic, vključno s prisilnimi izginotji eh, in preganjanjem ter številnimi eh, kršitvami človekovih pravic, zagovorniki človekovih pravic in še posebej sindikalisti so pogosto žrtve tako grožen kot eh, celo umorov. In mislim, da je število tovrstnih dogodkov v Kolumbiji više kot v katerikoli drugi državi po svetu. Uh, kolumbijska vlada uh, se trudi in veliko napredka je bilo doseženega, ampak vendarle je nespremljivo, da se ljudje soočajo s uh, tako nevarnostjo samo zato, ker si prizadevajo za pravice ljudi. Uh, poznam uh, štiro enega od uh, vidnih sindikalistov, ki je bil umorjen in veliko je podobnih in zato mislim, da je dobro, da damo današnjim gostom priložnost, da povedo, kaj se dogaja v Kolumbiji in da tudi mi dobimo dobimo priložnost, da izrazimo svojo zaskrbljenost nad tamkajšnjim položajem, ter da jim izrečemo čestitke za tiste spremembe, ki so bile dosežene. Eh, za začetek pa je potrebno povedati, da upamo, eh, da se lahko strinjamo glede tega, da so umori sindikalistov samo zato, ker so sindikalisti povsem nespremljivi. Najlepša hvala. Zdaj podajam besedo gospodu Vanegasu iz Združenja sindikatov CUT. Prosim pa vas, da se držite predvidenega časa in sicer imate na voljo 10 minut. Buenas tardes. Agradecer la invitación a la Comisión de Desarrollo. Dobro dan sem skupaj. Hvala Evropskemu parlamentu in vašemu odboru, da ste me povabili. Hvala v imenu mojega združenja in hvala, da lahko pišemo, kakšno situaciji smo se znašli. To je treba upoštevati pri politični razpravi glede sprejetja pogodba o prosti trgovini med Evropsko unijo in Kolumbijo. Ta, to stanje in razprava sta bili bistvenega pomena, da nismo sprejeli tega sporazuma z Kolumbijo, Kolumbijo Kanado, ZDA in z skupino nordijskih držav. To poročilo, tukaj moramo izraziti naša zaskrbljenost glede težke situacije, glede človekovih pravic, kršenja sindikalnih eh, pravic, kot je eh, to eh, ugotovil tudi Združeni narodi in organizacija za delo. Na zadnji, na zadnji konferenci je bilo rečeno, da je Kolumbija med 25 državami, ki najbolj, ki najbolj eh, kršijo Eh, sindikalne pravice. Kar 60 odstotkov vseh sindikalistov, ki, je, ki so bili umorjeni v zadnjih 23 letih, 2673 eh, jih je, eh, jih je bilo, uh, jih je bilo um, ubitih. Leta 2007 jih je bilo umorjenih kar 39 in v preteklih letih še več. Vsi te, vseh teh uh, primerih nihče ni bil kaznovan in to kljub temu, da vlada je jasno povedala, da ne bo ohranila te nakaznovanosti, vendar pa v 98 odstotkov primerov nihče ni bil kaznovan. Torej to kršenje svobode in tukaj smo opazili, da leta 2000 jih je bilo, je bilo narejenih 261 grožen izrečenih, potem 44 ljudi je bilo nasilno premeščenih, 6 jih je bilo mučenih in tako dalje. Vse skupaj je v 29 odstotkih primerov ni bil nihče kaznovan. Eh, potem pa kar zadeva fizično integriteto, sindikalistu bi želel dodati, da vsak dan prihaja do kršenja človekovih pravic eh, eh, kolumbijskih sindikalistov. V prejšnjih dveh vladah Uribe je bilo umorjenih 560 sindikalist, sindikalistov in 36,6 vseh kršitev. E, to pomeni 3400 kršitev in grožen človekom življenju. Mednarodne in narodne oblasti se s tem ukvarjajo, torej mi smo vse to prijavili in ugotovili, da je treba zagotoviti varnost življenja v Kolumbiji. Odgovor, ta odgovornost, kje, ki ji vlada v Kolumbiji ni kost, pogosto so mm, za to odgovorni mm, sam direktor, ki pravi, da prijema podatke iz paramilitarnih uh, skupin, trije sindikalisti so bili ubiti v Aravki, torej v nekem izvensodnem pomoru. Danes je bilo kar nekaj jih obsojenih na dolge zaporne kazni, nekateri pa so še vedno proti njim poteka proces. Januar je prišlo do škandala, ko so vojaki bili obtoženi za 1700 izvensodnih ubojev proti ubojom mladih sindikalistov. E, torej, prikazali so, da so ti ljudje umrli v medbojevanju, v resnici pa so jih izvlekli iz domov in ubili. In torej, te ljudje zaradi sodnih zmot zaradi, oprostite, zaradi vrzeli v našem sodnem sistemu, so potem te ljudi izpustili. Vse to nas spominja, da obstaja um, nasilje, ki je povsod prisotno Vendar pa to ni prava razsežnost problema, kot pravi vlada. Ne gre za nasilje, ki je sistematično in to nasilje je treba izenačiti kot genocid proti eh, sindikalistom. In ravno zaradi tega delovske centrale in organizacije za človekove pravice in več kot 400 organizacij civilne družbe v Kolumbiji računajo na sindikalno, mednarodno sindikalno gibanje, evropsko, na CSI in druge sindikate. In kot si smo torej nasprotujemo podpisu novega sporazuma med Evropsko unijo in Kolumbijo. E, skrbi nas ta situacija, v kateri bi se znašla Evropska unija. Priznavamo prizadevanje Evropske unije za človekove pravice in danes, če e, ne bi obravnavali tega vprašanja, ki je vprašanje, kjer, um, kršitve človekovih pravic, umorov, sindikalistov in tako dalje. Um, razprava v Združenih državah in v Kanadi ter severnimi državami, ta tema je bila osrednja točka za zamrznitev podpisa o svobodni trgovini z Kolumbijo. Treba je razumeti, da vlada, ki je bila toliko krat upra pod vprašanje glede človekovih eh, pravic, ne želimo, da bi bila ta vlada sedaj legitimizirana, da bi bila potrjena, kajti bilo je dokazano, da večkrat in pono ponovno uh, krši človekove pravice. To je dokazala ZDA, organizacija, eh, mednarodna organizacija dela in tako dalje. In na vseh teh področjih, kolumbijska vlada je, eh, je obljubila, da bo nekaj storila in tega ni, ni naredila. In zaradi tega bi želeli, da se to upošteva v politični razpravi, ki poteka glede eh, sporazuma o prosti trgovini z, med Kolumbijo in Evropsko unijo. Eh, potem mednarodni sindikati. torej kdo je odgovoren za človekove pravice v CSI, Emanuela Čavez, bi želela pozdraviti in pokazati mm, podporo in solidarnost, ki jo potrebujemo zaradi težkega stanja človekovih pravic eh, v Kolumbiji. Hvala. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo gospe Dumbi Ori iz Mednarodne organizacije dela. Gospa Dumbi Ori, imate deset minut. Thank you. Thank you for giving uh, the ILO an opportunity to... Najlepša hvala, hvala, da ste dali priložnost tudi svetovni organizaciji za delo, da je danes tukaj. Preden spregovorim, bi rada podarila pomembno razliko med mednarodnim uradom za delo in mednarodno organizacijo za delo. Sama govorim v imenu mednarodnega urada za delo in mi smo sekretarjat eh, organizacije ILO in eh, zato sama ne podajam svojega osebnega stališča, ampak stališče organizacije. Eh, tukaj je predvsem eh, govora o konvencijah 87 in 88, to sta temeljni eh, konvenciji organizacije ILO na področju pravice združevanja. Imamo tudi strokovno telo, ki eh, preverja eh, skladnost eh, podpisnic z tema konvencijama in sicer to počnemo redno že vse od konca 80-ih let. Še posebej pa nadzorni organi preučujejo obtožbe o kršitvah pravic sindikalistov, o, o torej preučujejo tožbe umorov in tudi nasplošno položaj sindikalistov. Vlada trdi, da gre v veliki meri za dejanja paravojaških skupin in eh, skupin, ki trgujejo z drogami, ter da to nasilje vpliva na vse skupine, ne samo na sindikaliste. Ravno tako pa je organizacija, mednarodno, eh, mednarodna organizacija za delo organizirala večje število misij, vendar pa te ugotavljajo, da ni bilo doseženega bistvenega napredka. Uložena je bila pritožba oziroma obtožba glede kršitve 87, da se 87. konvencije strani Kolumbije. In uh, organizacija se je odločila, da ne bo takoj uvedla preiskave, temveč je uh, odredila posebno misijo, ki je leta 2000 obiskala državo. Na poglagi te misije je potem vlada sprejela ustrezne Eh, korake za ratifikacijo konvencije 151 in konvencije 154 o kolektivnem pogajanju. Hkrati pa so spremenili tudi eh, večje število zakonodajnih besedil. Uh, ter eh, namenili so več sredstev za zaščito vodi sindikatov in sindikalistov. V tistem času se je vlada odločila vzpostaviti poseben odbor za reševanje sporov na področju svobode združevanja. Nekaj let po tej misiji, potem, ko smo ovrednotili sprejete ukrepe in eh, ko je še vedno vladala velika zaskrbljenost nad dogodki, se je naša organizacija na podlagi glasovanja ponovno odločila, da ne bo uvedla raz, eh, preiskave. V obdobju od 2000 do 2007 je posebni eh, odposlanec generalnega sekretarjata skupaj s eh, visokimi strokovnjaki obiskal državo ob večjih priložnostih. In leta 2006 je bil podpisan tristranski sporazum uh, Eh, ki so ga podpisali predstavniki Kolumbije ter socialni partneri. Ta podpis pa se je zgodil v Ženevi na zasedanju mednarodne eh, konference o delu leta 2008 je bila zopet preverjeno uresničevanje eh, dotičnih konvencij v Kolumbiji hkrati pa smo vladi ponudili nadaljno pomoč pri reševanju še obstoječih težav. Vlada in socialni partneri so izrekli svojo zavezanost reševanju teh težav v državi. Po razpravah na konferenci leta 2009 je kolumbijska eh, vlada preko svojega ambasadora eh, tudi mene med drugim povabila v državo, da preučim Doseženi napredek, kar zadeva uresničevanje konvencijo 87 in kar zadeva razvoj tristranskega sporozuma o svobodi druževanja in demokraciji. V okviru mandata in v skladu s sklepi Eh, naše konference je bil glavni namen tega obiska dobiti informacije o treh zadevah. Sprejeti ukrepi v boju proti nasilju nad sindikalisti in v boju proti nekaznovanosti. Potem zakonodajni vidiki, ki so bili predmet komentarjev strokovnih teles organizacije ILO, o katerih sem govorila, in pa tretjič delovanje posebnega odbora za obravnavo pritožb pred uh, organizacijo ILO. V času misije sem dobila informacije v zvezi s temi vprašanji od vseh upletenih strani. Kar zdaj sprejete ukrepe v boju proti nasilju nad sindikalističnim gibanjem, uh, Eh, glede tega sem eh, prejela informacije o zakonodajnih in drugih ukrepih, ki so bili sprejeti za reševanje teh problemov. Vse stranke so govorile o statistiki nasilnih dejanj in o preiskavah ter obsodbah eh, storilcev, ki so odgovorni za to vrstna dejanja. Zaščita sindikalistov je bila tudi predmet pogovora na teh sestankih. Kar zadeva uh, primer 1797, ki je bil uh, Pereč je bil tudi obravnavan. Kar zdeva zakonodajna vprašanja, o katerih eh, je bilo govora v strokovnih telesih, sem eh, izvedela za sodne procese, kjer so bila eh, v spredju to vrstno vprašanje in dobila informacije o vplivu, ki naj bi ga te sodbe imele. Eh, kar pa zadeva delovanje tristranskega odbora, eh, so mi stranke ponudile informacije o njegovem delovanju, vsi pa so se zavezali, da bodo to delovanje še izboljšali. Ob koncu svoje misije sem predlagala konkretne ukrepe, ki bi jih bilo potrebno sprejeti v luči vseh vidikov, ki, jih preučev, ki so jih preučevali naši nadzorni organi. Ob koncu pa se je vlada zavezala tudi, da bo sprejela eh, določene ukrepe eh, povezane s težavami, ki jih je izpostavil strokovni nadzorni organ in upam, da bo vlada tudi vam posredovala informacije o tem, kakšne zaveze je sprijela glede eh, nasilnih dejanj, glede nekaznovanosti, glede zaščite sindikalistov in sindikalnih vodi, glede eh, delovanja institucij ter glede primerov, ki eh, so v obravnavi, ter tudi kar zadeva še odprta zakonodajna vprašanja in kar zadeva tehnično pomoč organizacije ILO. Eh, tukaj, glede na to, da je čas omejen, ne želim iti v podrobnosti. Strokovni odbor je v svojih opažanjih za leto 2009, ki sem jih dala na voljo tudi vašemu odboru, tik preden sem prišla. Tukaj gre za eh, izjemen dogodek, ker načeloma to poročilo še ni objavljeno. V glavnem, odbor uh, ugotavlja uh, to z zadovoljstvom, da, so, uh, da je vlada podala določene zaveze in prosi vlado, da v svojem naslednjem poročilu eh, poroča o nadaljem napredku, kar zadeva te zaveze. Te pripombe odbora kažejo, da kar zadeva omejitve pri pravici do stavke in pri pravici do kolektivnega eh, pogajanja, da so na tem področju eh, se stvari izboljšale ali z novo zakonodajo ali na podlagi sodb upravnega sodišča. In to pomeni, da eh, so najbolj pereča, še odprta zakonodajna vprašanja rešena. Uh, Odbor eh, bo preučil primer 1797, kjer gre že od 90-ih let za eh, obtožbe eh, glede nasilnih dejanj. Torej, odbor bo preučil ta primer in upa, da bodo takrat tudi obveščen o tem, kakšne ukrepe je sprijela vlada, kar zadeva nasilje nad sindikalisti in kar zadeva nekaznovalnost. V tem kontekstu je potrebno izpostaviti, da potem, ko že dolgo let ni prišlo do napredka, kar zadeva obtožbe storilcev kaznjivih dejanj nad sindikalisti, da je vlada obvestila organizacija ILO o 218 obsodbah storilcev v primerih Eh, umorov sindikalistov v zadnjih letih. Ravno tako je pomembno, da informacije, ki sem jih prijela tekom svoje misije oktobra leta 2009, eh, kažejo na pomemben upad števila umorov sindikalistov. Teh je bilo 169 leta 2000, 83 leta 2008 ter 23 leta 2009 zaveze, ki jih je sprejela vlada, obsegajo tudi pomembne finančne vire za nadaljno zaščito sindikalistov ter za nadaljni boj proti nekaznovanosti tudi z dodatnimi sredstvi za javne tožilce in za pravosodje. Za zaključek, gospa predsedujoča, naj povem, da je zelo pomembno tudi, da tehnična pomoč Evropske unije obravnava tiste pomankljivosti, ki so jih odkrili naši nadzorni organi. To bo terjalo več doslednosti med načrtovanjem pomoči eh, in med političnim dialogom. Čeprav sodelovanje med eh, Evropsko unijo in organizacijo ILO v zadnjih letih postaja vse bolj intenzivno, je zelo malo primerov, ko bi Evropska unija podprla konkretne projekte, eh, s katerimi poskušamo zapolniti bistvene vrzeli v državah kot je Kolumbija s pomočjo organizacije ILO. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospod Ricardo Andres Echeverri Lopez in veleposlaniku iz Kolumbije. Skupaj imata na voljo 10 minut. Senjora presidenta, senjores, diputados. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, zahvaljujem se vam za možnost, ki mi jo nudite, da lahko danes pregovorim tu pred vami in pojasnim nekaj. Uh, bojazni, odgovorim na nekaj bojazni, ki smo jih slišali tukaj. Rekli ste, da najprej moramo povedati, da vlada obsoja vse, vsa kriminalna dejanja, ki so bila namenjena proti Eh, kolumbskim delavcem. Vendar pa je v nacionalnem, treba vse skupaj umestiti tudi te uboje v nacionalni kontekst. Ogromno ljudi je bilo ubitih v enem letu v Kolumbiji. To je ogromna številka. Leta 2009 je bilo ubitih 15.518 eh, ljudi. Torej, tudi tukaj govorimo o zelo veliki številki, vendar pa kar 42 odstotkov manj. Leta 2001 je bilo umerjenih 205 sindikalistov v Kolumbiji. To je gromozanska številka in sramujemo se te številke. Eh, do leta 2009 je bilo ubitih po uradnih podatkih 28 sindikalnih voditeljev. Štiri, po uh, sindikalističnih podatkih pa naj bi jih bilo kar 40. V primerjavi z številkami, ki jih predstavlja vlada ali pa s, št, v primerjavi z uh, sindikalističnimi m, podatki moramo vedeti, da je šlo za uh, eh, 86 odstotno zmanjšanje. Uh, torej ne moremo um, zanikati, da ne gre za neko politiko, torej da se ne borimo proti uh, takim dejanjem. Številke, uradne številke ali pa sindikalne številke kažejo na to, da v obeh primerjih prišlo do velikega zmanjšanja, do 6 86-odstotnega ali pa 76-odstotnega zmanjšanja po sindikalnih številkih. Obstaja pač neka razlika glede na to, kako se pač ti, eh, te, kako se štejejo. In izračunavajo ti primeri. Do leta 2001 je bilo poradnih podatkih 205 eh, sindikalistov ubitih, po sindikalnih podatkih pa 196. Um, eh, ehm, tudi v drugem primeru se številke razlikujejo. Leta 2007 uradni podatki 27 ubitih, sindikalistični podatki 39 umorjenih. Torej, to so glede na kriterije kak, um, po katerih določamo, da, bili, da so bili ubiti v, zaradi svojega dela na področju sindikalov. To je treba še, sin, eh, dela v sindikatih, to je treba še dokazati. Torej, sindikati so vključili v svoje številke tudi tiste ljudi, ki niso, nimajo no nikakršne povezave z sindikati. In pri letu 2009 gre za voditelje na kmetijskem, v kmetijskem sektorju, kjer, ki niso nikakor povezani s uh, sindikalisti. Torej, vsem trem sindikatom smo predvideli, predlagali, da bi izdelali skupne kriterije za registracijo, torej da bi Eh, našli nek skupni jezik, vendar pa to ni bilo mogoče. In zaradi tega smo pripravljeni znova pregledati ta merila. Morda bi lahko vključili tudi kršitve človekovih pravic na področju kmetijstva in industrije. Morda bi to lahko naredili, vendar pa zato potrebujemo sodelovanje tudi z kolumbijskimi sindikalisti. Torej, da bi še enkrat pogledali, na, na podlagi katerih indikatorjev bomo izračunavali statistične podatke. Želim povdariti dejstvo, da manjka neka politika, državna politika za varstvo sindikatov. Mislim, da gre to za posledico politike, za posledice vojne, torej oboroženega konflikta. In eh, ob, moramo tudi omeniti FARC, eh, paravojaške skupine. Kolumbija je v rokah terorističnih skupin, ki morijo imamo kar deset takih skupin, med katerimi tudi sindikalna skupina. Torej, tudi sindikalisti so ogroženi od teh, od teh uh, desetih uh, terorističnih skupin. Um, pred kratkim je bil, je FARC moril, torej imamo kar deset skupin okroženih skupin, ki jih država varuje. In najbolj varuje ravno sindikaliste. Imamo združenje pri uh, tožilstvu, ki zadeva samo preiskave kriminala proti sindikalnim voditeljem. In tukaj bi vas želel obvestiti še o dejstvu, da do leta 2000 smo imeli samo eno obsodbo. Do konca leta 2009 imamo kar 79 takih sodb. 273 takih tožb. Torej leta 2000 smo imeli samo eno, zdaj pa jih imamo leta 2009 pa kar 273. To je torej ustanovljena pri tožilstvu je bila prav posamezna skupina in posamezna sodišča in specializirani sodniki za, za sodbe glede umorov, ki zadevajo napade proti sindikalistom. Nobena druga skupina in imamo kar deset takih uh, ogroženih skupin ima take, tako. Um, ima tako, tako zaščito. Velike so bile investicije leta 2001 za varstvo, kar 13 milijonov, več kot 13 milijonov evrov je bilo zamenjeno za uh, varstvo teh skupin. Torej v Kolumbiji se uh, vlada zelo trudi za varstvo sindikatov. Več kot 6 milijonov od več od 66 milijonov e evrov smo prišli kar na 13 milijonov evrov 2009 za zaščito sindikalistov. In za tako revno državo, kot je Kolumbija, je to velika številka. 40 milijonov dolarjev se nameni za zaščito deset, desetih skupin, ogroženih skupin in kar 13 milijonov gre za zaščito eh, sindikalistov. Torej, ni res, da ni nobene vrste zaščite. Nobeden sindikalni voditelj eh, ni bil, torej, ki je, ki je vključen v sistem varovanja, ni bil ubit v Kolumbiji, niti eden. Uh, ni, torej, niso bili žrtve tile sindikalni voditelji. Treba je priznati, da imamo zelo velike težave z nasiljem v Kolumbiji, vendar pa želimo tu parlamentu povedati, da, re, da realnost, stvarnost v Kolumbiji ni samo nasilje proti sindikalistom, ampak zadeva na splošno nasilje proti prebivalstvu v Kolumbiji. Torej, da je ta problem širši. Potem moramo omeniti tudi korake naprej na zakonodajnem področju. Nedavno ima, smo dobili zakon 1039, eh, po kateri je, eh, je uboj sindikalnega veditelja genocid in to pomeni 20 do 30 let zaporne kazni. To je maksimalna zaporna kazen v Kolumbiji. kakršnakoli. Oviranje eh, svobode do združevanja bo kazenski, bo kaznivo. Torej, zelo si prizadevamo, da bi izboljšali stanje. Treba je zmanjšati te indikatorje o nasilju v Kolumbiji in zato smo začeli izvajati politiko demokratske varnosti. Gospod predsedujoči, gospod predsedujoči, eh, poročilo OIL-a je zelo jasno. Treba je povdariti, kakšen napredek je naredila naša država pri varovanju sindikalistov. To, naša država je odprta, Eh, odprti smo za vse obiske, vaše obiske, obiske Združenih narodov, eh, OIL-e, javne in privatne. Torej vsi lahko pridete in preverite, preverite podatke, ki sem vam jih pravkar povedal. Z veseljem vas bomo sprejeli in ta eh, sporazum, bi bil, mm, sporazum o sodelovanju bi bil odličen, tako da bi skupaj lahko sodelovali na tem področju. Potem, gospod predsedujoči, dovolite mi, da vam povem, da decembra, 17. decembra od treh večjih sindikatov in petih reprezentativnih organov, da so podpisali skupno izjavo, ki vsebuje osem točk. Peta točka govori o tem, da se zavrača vsaka vrsta nasilja. Kajti vsako nasilje je nezakonito. In kljub tej skupni izjavi je 20. januarja letos obsodila sporazum, ki so ga podpisali različne države. Zato da nas prisilijo, da se bojimo proti, borimo torej proti temu, tej krizi v naši državi. Kutr je to storila. Torej, žal moram zaključiti v 30 sekundah in zato se vam zahvaljujem za čas, ki ste mi ga dali na voljo in prosim vas, da nas podpirate, da podpirate mednarodno sodelovanje, da se lahko borimo proti tej kugi, ki jo imamo v naši državi. Hvala. Eh, <clears throat> no, Sedaj prehajamo na vprašanja poslancev in najprej dajem besedo gospodu Salafranki primer lugar agradecerle su invitación para participar en. Hvala. Gospa predsedujoča, hvala, da ste me povabili na to srečanje, ki je tako pomembno in gre tudi za pomembno temo. Pomembno je umestiti stvari v pravi kontekst. Kolumbija je sodeluje z Evropsko unijo imamo preferencialni režim in tako dalje. Tukaj treba omeniti kar nekaj elementov. Sam sem leta 2001 vodil to srečanje in vodil misijo in med to misijo sem se pogovarjal z Marulando in s predstavniki Farka, kjer predsednik, takrat je bil pa strano predsednik. Sam sem tudi um, podpisal resolucijo parlamenta, da bi FARC uvrstili med teroristične organizacije za Evropsko unijo. Naš parlament, in tega ne bom ponavljal, se si prizadeva za varovanje človekovih pravic posod po svetu, tudi v Kolumbiji. Jasno je, da podatki, ki smo jih pravkar slišali, dokazujejo, da je prišlo do znatne izboljšave za varovanje človekovih pravic. E, na Dunaju smo Evropska unija dobila mandat, da e, da torej, podpiše sporozum z Antsko skupščino. Uh, Eh, prišlo je do pluripartitnega sporazuma. Mi smo sprejeli štiri resolucije in prosili so nas, da bi čim prej podpisali te sporazume, zlast še pred naslednjim sestankom na vrhu v Madridu. Slišali smo, da med 28, torej med 28 sindikalisti ali pa 40 sindikalisti prihaja do razlik to je, mm, to je nespremljivo. Eden mrtev sindikalist je eden mrtev preveč in to je treba priznati, to je nespremljivo. In predstavnik sindikata je jasno povedal, da stanje in to je poudaril tudi pomočnik ministra, da torej ali bi se morali podpisati ta sporazum. Moje mnenje je, da ga ne bi smeli sprejeti kaj ti glede na prizadevanja, ki, kako si Kolumbija torej prizadeva za varovanje človekovih pravic, kot smo slišali in kot je povedala tudi poročevalka eh, septembra eh, lani, bi bilo zelo nepravično, če bi sedaj kaznovali Kolumbijo zaradi stanja, katerega žrtev je. In Hmm, torej, posebna, kako zaščititi pravice sindikalistov v Kolumbiji, to je vprašanje, ki se ga moramo zastaviti in kaj lahko storimo mi, to mi v parlamentu in tukaj sedaj bi želel zaključiti s tem, da bi zastavil vprašanje gospodu Vanesu. 19 milijonov je aktivnega prebivalstva, kar nekaj dela v, 18 eh, milijonov jih dela v privatnem sektorju, samo en milijon v javnem sektorju. Kateri sektor vi predstavljate, javnega ali privatnega ali oba? in vsi predstavniki sindikatov, kakšna je torej vaša, vaše, vaša pozicija. Želel bi slišati tudi predstavnika private, eh, zasebnega sektorja. Hvala. Eh, Hvala. Mm, čas me nekoliko preganja, zato bom omejila čas za govor na dve minuti, na dve minuti na govornika. Sedaj dajem besedo gospodu Mendeso del Valehu. Eh, muchas gracias, presidenta. Eh, gracias, presidenta. Comparto... Hvala, gospa predsedujoča. Strinjam se vsem, kar je povedal gospod Salafranka. In glede na to, da imam na voljo samo dve minuti, bom, bom skušal biti čim bolje drnat. Prva točka, upoštevati je treba, da kolumbijska vlada. Ne, popravljam se. začnimo tako. Stanje glede človekovih pravic je slabo v Kolumbiji in tudi kučljivo. Vendar pa je bilo še hujše v preteklosti. Jasno je, da se stvari izboljšujejo. Druga točka. Kolumbijska vlada je priznala, eh, kako huda je ta situacija. In grozodejstva, tudi če se sedaj število manjša. Veloposlanik je poslal poziv v imenu kolumbijske vlade, da, da vlada se čim prej spopade s to situacijo, kajti stanje je resnično težko. In edini način, da se kaj doseže, je z konkretnimi dejanji in bojem proti grozodejstvom. In torej tukaj bi predlagal tri teme pomembno je, da kolumbijska vlada se spoprime z problemom uh, lažnih pozitivnih. Kar 1900 takih primerov je. Predvsem je treba sprejeti zakon o žrtvah terorizma. kaj ti v zadnjem trenutku so jo dali ob stran, kaj ti rekli so, da je predraga. Tretja tema, zelo pomembno je, po mojem mnenju, da vlada promovira nacionalni akcijski načrt glede človekovih pravic, če, ki ga mora potrditi civilna družba. Če bi se to, če bi to vlada naredila, bi to pomenilo pozitiven korak in tako bo vedno več uh, parlamentarcev um, naklonjeno sporazumu z Kolumbijo. Kaj ti ta sporazum bo pomenil eh, prizadevanja, da se bo vedno bolj eh, tudi vlada prizadevala. Gospod Kešman, V celoti se strinjam s tem, kar je povedal gospod Mičel prej. Ja, prišlo je do izboljšav, ampak mene stvari še močno skrbijo. Seveda, zakonodaja se je spremenila, ampak 28 ali 40 smrti, e, trditi, da to niso bili sindikalisti, ampak to, kaj gre za 40 smrti, ki bi jih morali preprečiti. In, e, Prepričan sem, tako eh, kot kolegi v laboristične stranke, da ne smemo eh, ratificirati eh, sporazuma o prosti trgovini, dokler ne bo potekal dodatni dialog, dokler se ne bo vključil gospod de Gucht. Argument je naslednji. Brez tega sporazuma življenje sindikalistov ne bo bolje. To je argument. No, ampak žal mi je. Ampak ravno kar smo slišali, kaj se dogaja. E, e, nismo, torej to, da ne podpisamo tega sporazuma, je način, kako doseči več potrebnih sprememb, tako da se bomo lahko prepričali, da se spoštujejo vse človekove pravice, da jih spoštuje vlada, eh, da obstaja tudi ustrezna zakonodaja. Mi moramo ustrajati pri uporabi naših načel, zlasti takrat, ko gre za eh, človekove pravice. Sicer bomo ogrozili tista načela, ki jih branimo, pa ne gre za načela, ki se uporabljajo znotraj EU ali zunaj. In končno, gospa predsedujoča, za konec, na kratko, eh, prepričan sem in pripravljen sem poslušati tudi drugače. Niti ZDA, niti Kanada, niti Norveška niso ratificirale sporazuma. Nenadoma eh, razbijamo solidarnost z drugimi glavnimi trgovinskimi državami, medtem ko bi lahko z njimi delali, sodelovali za to, da bi dosegli bolj pozitivne eh, spremembe. Eh, Eh, za, uh, vedel se, da sistem ne bo mm, dobil prijateljev, ampak ko gre za uh, obrambo človekovih pravic in temeljnih svoboščih, ne želim prijateljev, ampak želim samo spremembe. Hvala lepa. Gospod Andres, imate besedo, gospa, za dve minuti. Hvala lepa. Gospodu Mičelo se najprej zahvaljujem za to, ker je ta dan organiziral. Naj vas spomnim na nekaj dejstev, ki so bila omenjena leta 2009. Eh, želi eh, Kolumbija renovelirati GPS+, podpisala je 27 eh, konvencij, ki urejajo človekove pravice in okolje. Človekove pravice so kršene v Kolumbiji. O tem govorijo številke, ki smo jih slišali. 70 odstotkov sindikalistov na svetu se pobije v Kolumbiji, potem mislim, da lahko mirno uporabimo izraz politični genocid čeprav je letos manj sindikalistov uh, ubitih, no, jasno, da jih je manj, kaj tik malo več ne bo nikogar ostalo, da bi ga lahko ubili. In ameriški demokrati že od leta 2006 blokirajo vsakršen podpis porazuma o prosti trgovini in njihov pogoj je, da je za takšen sporazum potreba zagotoviti varno za delovce in eh, varovanje okolja. Četrtič, eh, napram Eh, kršitvam človekovih pravic v Šralankam, eh, je Evropska unija umaknila eh, GPS plus statut. Naj vas spomnim še na nekaj. EU je vodila tehnična pogajanja se Perujem in Kolumbijo prejšnji teden v Limi. To sta dve državi, ki najmanj spoštuje ta človekove pravice v Latinske Amerike. Seveda, razumemo željo eh, španskega eh, predsedstva, da bi maja predstavila podpisane sporazume maja letos, ampak najformalno vprašam, to so naredili že eni kolegi, torej oziroma najformalno zahtevam, naj komisija preišče spoštovanje človekovih pravic v Kolumbiji, tako kot je to naredila v Šrilanki in naj prekine eh, pogajanja o tem, dokler stvari ne bodo jasne, kajte to je sramota za nas EU, kajte mi v EU EU trdimo, da branimo demokracijo in človekove pravice. In sramota je, če bomo v tej eh, zvezi naredili manj kot pa naši kolegi iz ZDA. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Hovit ima besedo. Najlepša hvala. Kot eden od koordinatorjev podbora za človekova pravica eh, želim čestitati gospodu Gaju Mičelu in temu odboru za to, ker se o tem lahko pogovarjamo. Upamo, da bojo pogovore tekli tudi o drugih državah ob drugih prilikah. Naj jasno povem še nekaj. Eh, Vključam se v kampanjo pravica za Kolumbijo in eh, ukvarjam se tudi z problemi, ki jih imajo branilci človekovih pravic organizacije za človekove pravice eh, so tiste, ki predstavljajo dve tretjini eh, smrti. Eh, varnostne sile in drugi so, so krivi za to. Gospod minister in drugi, zahvaljujem se vam, da ste tukaj. In zahvaljujem se vam to, da ste pripravljeni zmanjšati število umorjenih. Ampak nečesa ne razumem. Dialog med Kolumbijo in EU že poteka kako nam bo podpis porazuma o prosti trgovini pomagal bolj učinkovito delati na področju človekovih pravic. Zakaj že ne delamo kaj več? Kaj nas ovira za to? In eh, zelo malo konkretnih primerov je, kjer je komisija dejansko poskušala premostiti to eh, eh, vrzel med zakonodajo in njeno uporabo. V dokumentu piše, da je vlada sprejela ukrepe, da, da bi se izognili nasilju proti delavcem EU in drugim. In uh, pravite, da je to odgovornost držav. Ali mislite in lahko rečete, da je država vsej deloma odgovorna za smrti, do katerih je prišlo? Kajti dve tretjini vsaj uh, takih je umoral po moje. In končno, uh, Evropska komisija bo verjetno na koncu te razprave odgovorila na dve vprašanje. Zakaj nam ILO danes pravi, da niste direktno financirati projektov, vsaj ne v zadostni meri, da bi ta problem rešili in kako naj potem zaključimo, eh, kaj si vi mislite, kakšna je vaša volja eh, v zvezi z Eh, sporazumov o prosti trgovini. In zakaj upravičujete nadaljevanje po tej poti kot EU? Zakaj eh, trdite, da naj eh, podpišemo ta sporazum med tem, ko tega niso storile Amerika, Kanada in Norveška, ravno zaradi nespoštovanja človekovih pravic? Zakaj vi ustrajate na tem, med tem, ko drugi ne? Hvala. Hvala lepa, gospod Martinez. Grazie, presidenta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Bom zelo kratek. Najprej, vesel sem, da se vlaga toliko naporov eh, v to področje. Vesel sem tudi, da se kolumbijska vlada bori proti nasilju. Sprejemam to, kar je rekel minister, vendar pa mislim, da ne moremo istega reči o številkah. Pravno tako je minister uporabljal pridevnike, ki jih jaz ne bi želel ponavljati. Kaj, govorimo o 60 odstotkih omorev voditeljev e, sindikatov po svetu. S to številko ne morem biti zadovoljen, čeprav je nižja. Še vedno gre za zelo dramatično in grozno situacijo. Mene ta situacija še vedno močno skrbi. Lahko je eh, reči, da so sindikalisti ena od mnogih skupin, ki trpijo zaradi nasilja. Vsekakor pa, in tu sem seveda prepričan, da ima vlada dobre namene, da imajo njihove politike dobre namene, ampak vseeno menim, da moramo zahtevati dosti več od vlade, zahtevati moramo boljše rezultate. In Bil sem prijatelj Hozeura Kela Mikarda, enega glavnih sindikalnih voditeljev. Ampak ni bilo to v javnem sektorju. On je bil voditelj sindikata kolumbijskih glasbenikov. Ubili so ga teroristi. Po, potem, ko je Eh, že veliko krat predstavil svojo državo na konferencah mednarodne organizacije dela. To ni nič novega, ta fenomen nasilja obstaja že desetletja. Cenim pripravljenost, da se temu naredi konec, vendar pa mislim, da moramo biti bolj zahtevni. Podpiram sporazum, o katerem smo govorili in strinjam se pa s tistimi, ki menijo, da moramo biti eh, tudi enako dosledni, ko gre za druge latinskoameriške države. Smrti ne merimo v eh, stotinah in tisočih, ampak je vsaka smrt eh, pomembna. Vseeno menim, da moramo oblasti podpirati takrat, ko se odločijo situacijo spremeniti. No, šokiram pa se na tem, da dajete ZDA za primer v zvezi s Kolumbijo. Vendar pa so ZDA bile uh, zaveznica Kolumbije. Veliko ljudi govori na enkrat, ampak minister je odgovoril, da glavni zaveznik ni podpisal uh, sporazuma o prosti trgovini. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica kot sem rekel na začetku, sprejemam, da je bilo veliko napredka narejeno. Vem, s kakimi eh, težavami se sooča eh, vlada. Prihajam za to, kjer so se ljudje pobijali 30 let med seboj. In razumem vse te težave, ampak poglejmo si številke. 2005-2001, 38 pa leta 2008, to je napredek ne vem, kaj se je zgodilo leta 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, zato ker nimamo številk. Ampak v vsakem od teh let eh, so ubili več Eh, sindikalistov oziroma voditeljev sindikalov. Zakaj? Z, zato, ker so skušali braniti interese revnih v svojih državah. In to je povsem nesprejemljivo. In to moramo povedati odkrito ministru, vladi in vsem tistim, ki so opleteni v to situacijo. Priznavamo, da je bil napredek dosežen, ampak ta situacija ni sprejemljiva. In danes o tem razpravljamo zato, zato ker. Ja. Ja, se opravičujem, pravi govorni govorim v napačni strani. Torej, financiramo boj proti eh, kršenju človekovih pravic v eh, Kolumbiji, tudi če ne bi, bi nas to skrbelo. 23.2009 eh, sindikalistov obitih in eh, nihče pa ni bil ubit recimo v Veliki Britaniji, ampak to so alarmantne številke. In Naj postavim dve vprašanje. Eno vprašanje je namenjeno Ilo. Nisem čisto dobro razumel eh, o tem, kaj ste govorili o eh, trgovini in eh, pomoči trgovini in dialogu. Zakaj gre to? Ali tu gre za Kolumbijo ali gre za regijo? Potem pa še vprašanje ministru ali pa vele poslanikov, Tu smo dobili izjavo posebnega poročevalca o situaciji branilce človekovih pravic, eh, obisko v eh, Kolumbiji in tu piše, da kljub temu, da ščiti obranilce človekovih pravic eh, telesni stražari, da je to treba rešiti. Ampak ali lahko to sploh sprejmemo? Ali lahko ali lahko predvidimo, da ti ljudje ne bodo istočasno eh, tudi vohunili na temi ljudi. Sedaj pa zaključujem se z nam govornikom, zato ker nimamo več časa. Gospe dodajem, gospe eh, Meniz, eh, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Podpiram to, kar sta povedala gospod Celefranka in gospod Mendes de Valje in sem zaskrbljena nad položajem na področju človekovih pravic. Ta sporazum eh, ni. Eh, nekaj, kar bi pomenilo samo neke pobožne želje španskega predsedstva. Gre za dokončanje procesa, ki traja že tri leta. Gre za mandat, ki ga je eh, sprejel Evropski parlament, ki ga je podal komisiji za pogajanja in gre za dokončanje procesa, ki smo ga pravzaprav pričeli mi sami. Eh, v Kolumbiji. Eh, poteka nadzor spoštovanja človekovih pravic strani OZN in drugih organizacij in država se poskuša boriti proti kršitvam človekovih pravic. Podpisala je celo vrsto mednarodnih konvencij in se poskuša soočiti s težavnimi razmerami. Evropska unija pa ima sporazume z Uzbekistanom, Turkmenistanom in Gruzijo, In vedno govorimo o tem, kako se zauzemamo za človekove pravice po vsem svetu, kako imamo poganja, kako eh, imamo zavezujoče ukrepe, vendar pa če ne bomo imeli sporozuma s Kolumbijo, ne bomo mogli nikakor vplivati na položaj človekovih pravic v tej državi. Hvala lepa, gospod Vajgel. Madame Chair, Eh, jaz sem precej zgrožen nad to statistiko, statistiko umorov, statistiko zločina. In eh, mislim, da če imamo predstavnike vlade kolumbijske, eh, ki navaja statistike in tudi statistične razlike, ki so tu še posebej tragične, mislim, da bi vlada morala razgrniti statistiko tistega, kar se pričakuje od države, namreč statistiko dela policije, tožilstev, sodišč, koliko zločincev je bilo kaznovanih, koliko jih je zaprtih, ker država v bistvu nima drugega sredstva, pravna država, kot da zaupa svojim organom pregona in da, da postavi visoko letvico za tiste, ki hočejo narediti zločin. To smo se naučili tudi v področju, iz katerega prihajam sam po balkanskih vojnah, če ne bi bilo katarze v obliki sodišč, bi ostala ravno tako samo statistika žrtev, tako pa vendarle z kaznovanjem in, in, in eh, odgovornostjo in populariziranjem pravzaprav tega, eh, da je za zločin treba plačati, eh, se postavlja kriterij Eh, za zločin višje. Tako da jaz bi mogoče postavil vprašanje o tej, o tej statistiki in učinkovitosti organov pregona. Hvala. Zadnje vprašanje, gospod Fisa Excela. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. No, večino zadev so pravzaprav že omenili moji predhodniki. E, zanima pa me, kaj pravijo drugi predstavniki sindikatov, ki so prisotni tukaj v dvorani in ki niso imeli priložnosti spregovoriti. E, minister je povedal, da je položaj človekovih pravic nasplošno težaven, ampak mislim, da moramo stvari umestiti v ustrezen kontekst in da je potrebno upoštevati napredek, ki je bil dosežen. Zastavljeno je bilo vprašanje o 40 eh, sindikalistih, ki naj bi bili umorjeni. Koliko jih je bilo res umorjenih zaradi sindikalističnih dejavnosti? Zdi se, da je šlo za to samo v enem primeru in da so tega sindikalista ubili predstavniki FARC stranka. E, tako se pravi pravosodje v Kolumbiji, ki je neodvisno. In e, rad bi spostavil primerjavo z drugimi državami. Sem nov evropski poslanec, ampak e, mislim, da e, je bil v prejšnjem mandatu podpisan sporozum o prosti trgovini z Mehiko, ki ima tudi e, levo, levo smerjeno vlado in Ne želim, da bi kdo mislil, da tukaj upoštevamo dvojne standarde, da bi imeli eh, določene standarde za eno vlado, ker je leva in drugačne standarde za drugo vlado, ker pač ni leva usmerjena. In eh, zato želim ponoviti to, kar je povedal komisar v Mehiki. Uh, Eh, da torej ščitimo pravice sindikalistov in novinarjev, da smo analizirali različne modele in da eh, je kolumbijski model tisti, ki bi mu morali slediti in zato lahko samo pozdravimo trenutno prizadevanje v tej državi. No. Besedo ima gospod Anžel Karo, predstavnik eh, komisije, direktor generalnega. Eh, direktor za Latinsko Ameriko iz Generalne direkcije Relax. Tri minute, prosim. Najlepša hvala. Eh, slišali smo, da je položaj na področju človekovih pravic v Kolumbiji še vedno zaskrbljujoč. Eh, pri, torej bilo, bila so določena prizadevanja za izboljšanje vladavine prava in ta prizadevanja so bili v določeni meri uspešna, ampak vendarle se kazniva dejanja nad sindikalisti nadaljujejo. Uh, vlada v vedno večji meri, eh, oziroma eh, sindikalisti v vedno večji meri vzpostavljajo dialog z vlado, eh, da bi jo spodbudili k boljši zaščiti ranljivih skupin, vključno sindikalisti in zagovorniki človekovih pravic. Eh, še vedno pa je raven nekaznovanosti previsoka. Eh, podatki ILO kažejo, da je pravni okvir za sindikalistične dejavnosti še vedno neustrezen. Vendar pa je v odziv na te očitke vlada sprejela določene spremembe. Spremenila je zakonodajo, kar zadeva spostavitev sindikatov in kar zadeva kolektivna pogajanja in ta prizadevanja se mora nadaljevati. Eh, tudi sami smo pripravljeni k tem prizadevanjem prispevati s pomočjo naš pristop k spodbujanju človekovih pravic in k spodbujanju sindikalističnih pravic v Kolumbiji eh, poteka v okviru našega angažmaja z državnimi in nedržavnimi akteri preko političnega dialoga in eh, preko programov sodelovanja. Ravno tako sodelujemo tudi s civilno družbo eh, preko sodelovanja z Eskola Nacional Sindikal, to je nevladna organizacija, ki je del sindikalističnega gibanja v Kolumbiji. In kot smo slišali na začetku, je 30 milijonov od 160 milijonov za program sodelovanja v obdobju 2007 do 2013 namenjenih krepitvi vladavine prava v Kolumbiji. Istočasno Kolumbija potrebuje gospodarski razvoj, ki bo zmanjšal brezposobnost, in ki bo tudi zmanjšal delež eh, zaposlitev za omejen čas. V okviru pogajanj, ki trenutno potekajo s Kolumbijo, imamo možnost na tem področju prispevati k pomembnemu napredku. V ta namen bomo poskrbeli, da sporazum vsebuje klauzulo o človekovih pravicah, ki omogoča tudi enostransko zamrznitev v primeru kršitev človekovih pravic poleg tega si prizadevamo za vključitev zavezujočih zavez in na tem področju in predlagamo tudi mehanizem za nadzor uresničevanja eh, delovne zakonodaje eh, Eh, kar vključuje tudi nadzor preko organizacij civilne družbe. Vse to bodo pomembni nove koraki in pomemben prispevek k izboljšanju človekovih pravic v Kolumbiji, še posebej, ko gre za pravice sindikalistov. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo govornikom za hitre replike, za hiter odgovor. Eno minuto ima vsak na razpolago. Gospod Vanegas je prvič. Ena minuta. Primero agradecer el espacio, el debate que. Najlepša hvala. Najprej naj se vam zahvalim za to pr razpravo o človekovih pravicah sindikalistov. Govornik govori brez mikrofona. Nisem opazila, da ste dvignili roko, ker smo pozni, moramo zaključiti, ampak eh, izjemoma vam dam dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsednica. Nisem prosil za eh, besedo, ker je, eh, so kolegi gospod Devalje in gospa Martinez že spregovorili in se strinjam z njimi. Ne želim torej ponavljati tega, kar so povedali, ampak eh, ne govorimo samo o tem, kako resen je položaj na področju človekovih pravic, ampak tukaj govorimo tudi o formi. Eh, tukaj so ljudje iz Kolumbije in. Eh, gospod Vanegas mora vedeti, da se kaj takega ne dogaja v nobeni drugi državi po svetu da pride sem eh, veleposlanik, eh, predsednik države, minister. Eh, ljudje pač pridejo v parlament in potem jim prisluhnemo in razpravljamo, vključimo tudi Human Rights Watch in Rdeči križ in druge organizacije. In tudi ta država je bila podvržena nadzoru in opazovanju kot redko katera druga. Sem uh, socialist in kolumbijska vlada ima e, svoje vrstno ideologijo. Ta vlada mi ni všeč, ampak vendarle moram priznati, da jo nadzorujemo tako, tako tesno kot nobeno drugo vlado e, v tretjem svetu. Sedaj je e, čas za odgovore. Gospod Vanegas. Najlepša hvala. Prvo, kar želim povedati, je, da zelo pozdravljam to razpravo o človekovih pravicah. Uh, govorili smo, oziroma pravzaprav že tri leta govorimo o prostotrgovinskem sporazumu med Evropsko unijo in Kolumbijo. Vendar pa uh, je zdaj jasno, da smo vsi zaskrbljeni zaradi oboj sindikalistov in tej razpravi se ne moremo izogniti. Uh, Zato želim povedati, da bomo v Kolumbiji eh, še naprej nadaljevali s sindikalističnimi dejavnostmi, ampak eh, vse skupaj je tragično, ker moramo ščititi pravice delavcev in ker nas to stane življen naših sindikalistov in s tem naše organizacije pravzaprav nazadujejo. Sindikalistično eh, gibanje je pravzaprav že tako rekoč izbrisano. Pred 15 eh, leti smo imeli 12 odstotkov eh, aktivne delovne sile naš, med našim članstvom, zdaj pa je ta delež samo še 4 odstotkov, kar pomeni, da pravzaprav izumiramo. Mm, to je pravzaprav del strategije. Eh, in eh, ta strategija vključuje nespoštovanje zakonov, nadaljuje se stigmatizacija sindikalističnega gibanja. In zato kar zadeva človekove pravice in kar zadeva prosto trgovinski sporozum. Glede tega so stališča treh največjih sindikatov eh, povsem enotna. Ne glede na to, ali zastopamo delavce v javnem ali zasebnem sektorju. Nikakor ne želimo nagraditi vlade, ki je poznana po kršitvah človekovih pravic, torej sindikalisti, novinari, ljudje, ki delajo v pravosodju. Eh, vsi želimo tukaj umakniti svoj podpis, tako rekoč, in razpravljamo o eh, skupni izjavi, ki smo jo Eh, podpisali eh, v razpravi o mm, enotni minimalni plači, kajti vlada je eh, enostransko razglasila to vrstno minimalno plačo, ne da bi sploh prisluhnila stališčem delavcem in sindikalistov. Torej, če kdo spoštuje pravice delavcev, potem smo to sindikati in to je potrebno upoštevati, ko govorimo o odnosu vlade do nas, tudi kot kar zdiva vprašanje minimalne plače. Thank you, Madam Chair. Um, just, I have three questions that were asked of me. The first related to the statement. Gospod Dubija, no, najlepša hvala najprej, kar zadeva izjavo o tem, da bo uh, država še naprej odgovorna za zaščito sindikalistov. Država je odgovorna za pravico do življenja, to je pravzaprav bistvo. In na podlagi misije v Kolumbiji sem ugotovila, da je vlada Eh, izvedla privatizacijo, kar zadeva eh, zaščito eh, sindikalistov in da je na nek način te storitve umaknila. Vlada se je potem zavezala, da bo še naprej ščitila vse sindikalne vodje, ki so bili predmet zaščite. Ravno tako pa je tudi podala jamstvo, da ne glede na to, kakšno metodo bo uporabljala, bo država kot država tista, ki bo ostala odgovorna za to zaščito. To je bilo torej pomembno jamstvo, eh, namreč da je vlada tista, ki eh, ponuja zaščito. Eh, potem drugo vprašanje, kaj je lo počne, kar zadeva preiskave kaznjevih dejanj in kar zadeva nekaznovanost. Eden od uh, glavnih primerov uh, pred našim odborom za svobodo združevanja, primer 1787, je pripeljal do tega, da je ta organ pozval vlado, da izvede neodvisno preiskavo. E, to je tisto, kar zahtevamo od vsake vlade, da če pride do boja, če pride do kaznjivih dejanj, da je potrebno izvesti neodvisno preiskavo. Zaupali smo. Uh, kolumbijski vladi in sicer je za to uh, pristojen, pristojno uh, državno tožilstvo, ki je neodvisno od uh, siceršnjega državnega aparata. Uh, povedali smo, da je potrebno izboljšati uh, preiskave in da je potrebno preiskati vse to vrstne primere. Govorila sem s predstavniki. Uh, državnega tožilstva na najvišji ravni, nadmenili smo jim sredstva za to in uh, vse primere v okviru uh, 1787 uh, naj bi preiskali za to, da bo uh, tožilstvo oziroma da bo pravosodje potem lahko opravilo svoje delo in da bo lahko izreklo obsodbe, kjer je to primerno. Uh, kar pa zadeva tisto, kar sem povedala glede doslednosti tehnične pomoči, če bi vse organizacije si prizadevale za iste cilje, da bi tudi uvedli ničelno toleranco, kar zadeva kršitve pravic sindikalistov in kar zadeva oboje sindikalistov, potem mislim, da moramo vsi sodelovati na usklajen način, in eh, dosleden način in združevati svoje sile in sredstva za to, da bodo eh, tisti organi, ki delajo na terenu, lahko zapolnili velike vrzeli, ki še obstajajo. Če obstaja politična volja, eh, da se to zgodi, če bo mogoče spostaviti zaupanje, ki je potrebno za to, da se to zgodi, potem mislim, da imajo vsi pomembno vlogo na tem področju, tako sindikalisti kot eh, pravosodje, pa tudi eh, mednarodna skupnost, ILO, Evropska unija, vsi moramo sodelovati in podpirati tri partnerje. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Ricardo Andres Echeverel eh, Lopez za dve minuti. Hvala. V imenu kolumbijske vlade se zahvaljujem za eh, interes, ki ste ga pokazali za situacijo v naši državi. In želel bi najprej povedati svoje razmišljanje. Varstvo človekovih pravic je splošno vprašanje za državo, za vlado in za civilno družbo v moji državi. In zaradi tega Obstajajo v Kolumbiji multilateralne organizacije, ki jih vla, vlada vabi in zato si Kolumbija prizadeva na vseh teh področjih, tako na regionalni ravni, kot tudi na multilateralni ravni. In zato Kolumbija je odprta za mednarodno preverjanje. In preverjanje vseh scenarijev, ki so se zgodili v Kolumbiji. Kolumbija je zato uh, sama predstavile na svetu OZN za človekove pravice poročile o stanju za to, da bi jo lahko države članice preverile. In zato smo prostovoljno predstavili ta, eh, to poročilo. po splošnem rednem pregledu. In zato smo zadovoljni, da obstaja ta mehanizem in ta dialog z Evropsko unijo. In pripravljeni smo vključiti vse vidike, ki, zaradi katerih ste zaskrbljeni. Zadeva, zavedamo se, da je da bo se situacija o položaju človekovih pravic izboljšala, ko bomo presegli na, uh, nasilje na vseh področjih v, človeš, v kolumbijski družbi. In zaradi tega mislimo, da komercialni sporazum, o katerem se pogajamo z Evropsko unijo, prek novih uh, možnosti, da je to mehanizem proti nasilju in da je to pravi način, da bi izboljšali uh, položaj človekovih pravic. In zaradi tega se želimo znova zahvaliti parlamentu parlamentu, ki je začel s to razpravo in vas prosimo za sodelovanje in za večjo vključenost eh, na, tem, na tem področju. Hvala. Gospod Mičel, ali želite besede za zaključne besede? Eh, pravkar sem se vrnil iz Haitija. Govoril sem že in ne bi želel se ponavljati. Dobro je bilo, da smo imeli to razpravo. In cilj je da se osredotočimo na to vprašanje in da zagotovimo, da, da ta trend uh, ubijanja sindikalistov se prekine in da postane del preteklosti. To pričakujemo od vseh držav članic in, in od vseh držav, s katerimi sodelujemo. In mislim, da je, to, da je dobro, da smo imeli to prvo predstavitev mnenj in to je nekaj, kar moramo spremljati in k čemu se moramo redno, redno povrn, povrn, povr, vračati. Hvala, gospod Mičel. Uh, <clears throat> Bomo nadaljevali z našim programom. deset sekund samo. chers collègues, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir deux intervenants. Hvala lepa. Zelo veseli smo, da lahko pozdravimo eh, dva govornika za ta del eh, našega sestanka, ki je posvečen groznemu potresu. Gospod Martinez, no, meni se zdi, da bomo nadaljevali s svojim dnevnim redom in zato vas prosim, da zasedete svoja mesta. Sedaj imam veliko veselje, da pozdravim dva govornika na tem delu sestanka, ki je posvečen Haitiju eh, po eh, potresu 12. junija, najprej komisarja de Guhta in potem Greto Šalmans. Eh, ki eh, predstavlja Združenje Evropa Haiti. Naj začnem to točko o Haitiju z zelo bolečo informacijo. Eh, ta informacija je bila potrjena. Gre za našo staro kolegico, ki je že od leta 2002 na eh, eh, Haitiju kot eh, de, članica delegacije Evropske komisije. Tako je sodelovala tudi na sestanku v Port-au-Prince, eh, to je bilo na sedežu Združenih narodov in to ravno takrat, ko se je zgodil potres in je umrla. Preden nadaljujemo se to točko Haitijo, bi želela predlagati, da imamo minuto molka v čast in spomin naši kolegici, ki je stalno delala za človekoljubno pomoč in ki je tudi umrla tako kot toliko hajičanov in drugih humanitarcev. Pomislimo na njo in na njeno celo družino v teh hudih časih. In spomnimo se na Pilar Juarez Val. Torej, nadaljujemo se točko o Haitiju. Kako poteka situacija? To je izjemno pomembno za naš odbor, glede na to, s kakšnimi izzivi se sooča mednarodna skupnost pri razdelitvi pomoči. Še vedno nimamo dokončnih številk, ampak po teh eh, začasnih številkah je 120 tisoč mrtvih. 160 eh, z deset tisoč ranjenih in milijon in pol brez strehe na glavo. To kaže, kako grozna je ta tragedija. Evropska unija se je hitro odzvala z sprejemom prvim, prvih ukrepov in z aktiviranjem mehanizma civilne zaščite EU. Na eh, neuradnem oziroma izrednem sestanku 18. januarja se je EU eh, angažirala, da bo, eh, da bo sprostila 120 milijonov evrov. Eh, Evropska unija pa je eh, predvidela tudi 300 milijonov evrov za takojšno rehabilitacijo in za srednje in dolgoročno ponovno izgradno Haita. Eh, ta reakcija bila hitra, vendar pa je porazdelitev pomoči bila počasna zaradi logistike, zaradi pomankljive koordinacije in zaradi težav na terenu samem in seveda se bomo morali veliko naučiti iz te krize. Možno je, da bo ta kriza dala novo spodbudo. Eh, pobuda, eh, ki so že na mizi v zvezi z delovanjem Evrope pri eh, naravnih katastrofah. Eh, Eh, komisija je eh, pozvana, da sprejme vse ukrepe, ki so potrebni za večjo koordinacijo med EU in državami članicami, zato da se poveča učinkovitost eh, ukrepov Evropske unije, kakor tudi drugih držav. Komisar De Gucht je prišel ravno kar z Haitija in ga prosimo, da predstavi situacijo in da nam pove nekaj o tem, kako uh, Eh, potekajo humanitarne dejavnosti. Gospod eh, De Gucht, imate četrt ure na razpolago. Najlepša hvala, gospa predsednica. Ko ste ravno kar povedali, eh, smo se ravno kar vrnili iz Haitija, tam smo bili na misiji. Ta misija je imela več ciljev. Najprej smo želeli izraziti svoje sožalje haitskemu prebivalstvu, pa tudi družini gospe Pilar, katere spomin ste ravno kar počastili. Drugič, želeli smo videti, kaj se dejansko dogaja na terenu, kajte vse eno eh, je bilo nekaj neskladi med poročili naših sodelavcev, ki so poročali iz eh, mesta samega in poročili Združenih narodov. In med tem, kaj smo lahko videli na televizijskih ekranih. Tretjič, s haitskimi eh, organi eh, smo želeli videti, kako delati kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno. Predvsem želim povedati nekaj več o treh vprašanjih. Najprej, situacija takšna, kot je v tem trenutku. Tisto, kar je nujno narediti, pa kar ni humanitarno, je moja drugo eh, področje in potem tretjič eh, ponovna izgradna, kar zadeva eh, situacijo na mestu samem. Rekel bi tako glede na razsežnosti te drame. Je situacija več ali manj zadovoljiva? Reševalna operacija je potekala in zahvaljujoč te eh, dejavnosti je bilo rešenih veliko življenj, tudi včeraj še eno, veliko sredstev je bilo vloženih in tudi že več eh, let je, so združeni narodi tam prisotni, zato je bilo tudi predvsej materijala na mesto samem. In specializirane ekipe za sondiranje so takoj lahko delovale eh, in zahvaljujoč temu je bilo rešenih veliko življenj. Drugič, situacija na zdravstvenem področju Veliko zdravstvenih ekip je na mestu, več polskih bolnišnic je bilo postavljenih. Uporabljene so bile tudi bolnišnice, ki še delujejo, ki so še delujoče ali pa samo deli eh, bolnišnic. In lahko rečemo, da v tem trenutku vsi tisti ljudje, ki potrebujejo eh, zdravje oziroma zdravstveno skrbo, lahko to tudi dobijo. Ampak to pa ne pomeni, da čez nekaj dni oziroma čez nekaj tednov lahko kar nehamo delati. Ne, prišli bomo v fazo eh, vojne kirurgije, eh, amputacije so bile že izvedene, ampak sedaj bodo potrebne dodatne eh, operacije po amputacijah. To pomeni, da je v naslednjih mesecih treba še zelo veliko narediti. Ampak. Eh, Veliko ljudi je bilo oskrbljenih in dejansko zelo občudujem vse te ljudi, ki so delali dan in noč, zelo hitro, neverjetno hitro so delali z vso eh, privrženostjo, ki jo lahko le eh, občudujemo. Kar pa zadeva eh, hrano in vodo. Voda se razdeljuje na organiziran način v taboriščih neformalnih eh, taboriščih, ki obstajajo v poro prenso, o tem bom še govoril, torej razdeljuje se tudi hrana, samo dejstvo, eh, torej zaradi eh, Eh, samega eh, pomankanja hrane že pred potresom so določene zaloge hrane že obstajale. To so zaloge Združenih narodov in to hrano je bilo mogoče začeti takoj deliti. Vendar pa to ne bi smelo predstavljati eh, problema, kajti pristanišče ponovno deluje. Eh, narejen je bil eh, pontonski most. Ceste, to sicer ni razumljivo, ampak cest potres ni prizadel, cestam ni nič. Tiste ceste, ki niso bile slabe, še vedno niso dobre, ampak ni, ni jih potres eh, razrušil. Praktično nedotaknjene so ceste, praktično takšne so, kot so bile pred potresom. Pa tudi eh, letališče v Poroprensu deluje. z, z večjimi zmogljivosti, čeprav je samo ena pristajalna steza. Torej, trenutno ne vidim toliko problemov na kratki rok. Ampak en problem, nujen problem pa obstaja. Gre za tiste ljudi, ki so na cesti, na trgih, ki so v parkih. To so ljudje brez strehe na glavo. Veliko neformalnih in ko rečem neformalnih, mislim res neformalnih eh, taborišč obstaja. Ti ljudje nimajo nič. Imajo nekaj vode, imajo nekaj hrane, ampak nobene eh, zaščite. Samo tisto, kar imajo na sebi, jih ščiti. To se pa ne more nadaljevati. V tem trenutku to ni zelo velik problem, zato ker je temperatura eh, ugodna na Haitiju, ne dežuje. Eh, temperatura med 28 in 30 stopinjami vlažnosti ni, sedaj se da živeti na prostem, sedaj bo šlo, ampak čez šest mesecev pa se začne deževno obdobje. In če problema ne bomo rešili pred deževnim obdobjem, bo. Eh, res zelo težko. Zato je treba najti eh, taborišče, eh, torej taborišča za interno razseljanje eh, osebe za 250 tisoč ljudi. To je veliko, sicer je, je pa to izvedljivo, to se da narediti, to vemo, to lahko naredimo, to lahko naredimo v nekaj tednih. Najprej se je treba odločiti za takšno ta, eh, taborišče, potem pa začeti hitro delati. To je res velik napor, ki ga moramo narediti eh, čez, v nekaj tednih. To delo je treba upraviti. Drugič, država in stanje v državi. Imeli smo zanimive in poglobljene razprave s predsednikom, predsednikom vlade, z več eh, člani vlade, z visokimi eh, predstavniki Vsi smo bili skupaj na policijski postaji. To je vse, kar ostaja od eh, haitske države. Nič več ni ostalo. Ena policijska postaja, konec. Seveda, stvari ne morejo delovati, to je čisto jasno. Država je bila predvsej fragilna že prej. V prvem prancu se je porušila predsedniška palača in tudi ministrstva. To so tista okrožja, ki so najbolj prizadeta v centru mesta. Zelo zanimivo je videti, nekateri deli mesta so čisto porušeni, drugi pa ne. Na nekaterih prelomnicah je vse zginilo, druge pa nič. Seveda je tudi odvisno od same gradnje če so bile stvari ustrezno postavljene, potem je bila škoda manjša. Ampak vladna poslovja, poslovja, tudi tam, kjer je bila komisija, to je vse skrb razpokano, kajti to je bilo ravno na prelomnici. Jaz sicer nišem strokovnjak ali arhitekt, prelahko je namreč reči, da je vsega kriva gradna. Ne kriv je potres in veliko je odvisno od eh, teh prelomnic. Ministrstv ni več in treba je ponovno vzpostaviti državo. Državo, ki bo lahko začela omejeno sicer, ampak vseeno delovati. Državo, ki bo lahko sprejemala odločitve, tako da bojo. Haitčani tudi imeli svojo besedo v teh eh, reševalnih operacijah, ampak tudi v uh, dejavnostih ponovne izgradnje Haitija. Zato smo predlagali eh, haitski vladi, da jim pomagamo najprej z zgradbami, najprej smo ponudili kontejnerje, ti obstajajo na trgu. Eh, In potem tudi eh, želimo ponuditi tehnično pomoč, da se ponovno sproži delovanje eh, haitske države. Eh, istočasno pa more minus ta, to se pravi operacija Združenih narodov, ostati na mesto. To je operacija, ki združuje vojaško in civilno plat. Da bi drž civilna država lahko delovala, je treba najprej zagotoviti eh, civilno uh, vodstvo ministra in postaviti je treba nek nukleus države, nek minimum, ki bo lahko sprejemal odločitve. Recimo odločite o tem, kam postaviti ta taborišča tren, kajte trenutno centro odločanja ni. In zato je treba stvari hitro spremeniti. Ravno tako pa moramo upoštevati, da v tem trenutku struktur ni. Tretjič, ne, pardon, e, zato nujno pomoč. E, to pa ni humanitarna pomoč, o kateri govorim sedaj. V naslednjih dneh bomo poslali e, misijo, ki bo odgovorna za pregled nad situacijo. E, predstavniki sveta in komisije bodo notri oziroma uslužbenci pa tudi držav članic. Nekaj držav članic bo poslalo svoje opozevalce. To bo neke vrste izvidniška misija. E, v Montrealu sedaj poteka konferenca. V tem trenutku tam sodelujejo tudi naše prijatelji iz Haitija. E, Evropska unija uh, je zastopana in sicer v osebi gospoda Kušnerja, približno uro in pol. Gre za to, da se pripravi pravi načrt za rehabilitacijo Haitija in za ponovno vzpostavitev države na Haitiju kajti ne gre samo za potres tukaj in za odstranevanje škode potresa, ampak gre za to, da se ponovno vzpostavijo zmogljivosti eh, eh hajitske države, kajti te države več ni. Poročilo bo predstavljeno konferenci, ki bo marca ali aprila, to je tako imenovana tradicionalna pledging conference, vendar pa se stvari ne smejo omejiti na tradicionalno konferenco. Mi želimo konkreten načrt, e, načrt, ki bo oblikovan s pomočjo Združenih narodov in nekaterih pomembnih držav recimo tudi Dominikanske republike, ki je soseda Haitija. Seveda pa morajo sodelovati tudi EU in Evropska komisija. Čim prej se bo dalo, bomo nekoga imenovali za to, da nas bo zastopal v, pri eh, pripravi tega načrta oziroma poročila. Še eno vprašanje, gospa predsedujoča. zakaj je razpoznavnost Evropske unije dokaj majhna. Mislim, da je eh, tu več razlogov. Ne zato, ker eh, Evropska unija ne bi bila predstopna. Komisija financira, ampak na terenu delajo nevladne organizacije in organizacije Združenih narodov. Komisija ni neposredno poslala svojih ljudi, ampak mi financiramo in usmiramo tiste organizacije, ki delajo za nas. E, tisti, ki so na mesto samem, ki so na terenu, niso ljudje komisije, ampak nekatere države članice, praktično vse države članice se trudijo, ampak nekatere so res šle zelo daleč pri tej pomoči. Ampak te države so prisotne pod svojimi nacionalnimi grbi. Tretja pripomba. Na naših ekranih vidimo eh, zlasti američane, ameriške vojake, dosti manj pa vidimo prisotnost Evrope. Ta ni eh, vojaška, ampak je iz Evrope tam veliko zdravnikov, kirurgov in tako naprej. Ti ljudje so manj vidni, ampak so zelo, zelo pomembni. Zato eh, nas ne sme biti sram tega, kar delamo. Zelo veliko delamo, naše delo je cenjeno na Haitijo, res pa je ta problem prepoznavnosti visokem. Ampak tu je potem vprašanje, ali je bolj pomembno to, da te vidijo, ali je bolj pomembno to, da si na terenu. Mislim, da moramo tu slediti zdravi logiki, ne pa uh, poslušati samo medijev kajti tu je logika žrtev tista, ki je pomembna in razmišljati moramo o tem, kako zmanjšati njihovo nesrečo. Hvala lepa, gospa predsednica. Merci beaucoup. Najlepša hvala za eh, to poročilo, ki je dopolnilo naše znanje. Sedaj dajem besedo gospe Šomans za dve minuti. Merci beaucoup, madame. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala tudi odboru za razvoj, eh, za koordinacijo Evropa Haiti. To je skupina približno 60 evropskih nevladnih organizacij. Te sodelujejo se približno stotino drugih eh, organizacij, socialnih nevladnih organizacij, kmečkih eh, skupin na Haitijo. S svojo pobudo za koordinacijo smo začeli že leta 2004. Mi poskušamo zbrati eh, sedaj eh, komentarje naših organizacij, ki delajo na Haitiju. Zahvaljujemo se eh, državam iz Evrope, ki so zastopane tudi tukaj, za solidarnost, ki so jo pokazale eh, Eh, solidarnost, s katero so se odzvale na eh, klic za pomoč z Haitija. Ta pomoč je zelo cenjena na Haitijo. Naš poziv Evropske unije in državam članicam pa pomeni še nekaj drugega. Želimo povdariti, pri vsej pomoči, ki se sedaj zagotavlja, tudi pri nujni pomoči, pa še naprej povdarjamo, da ne smemo pozabiti vključiti haitske vlade in različnih organizacij civilne družbe. Ti morajo biti vključeni vse pobude in vse ukrepe, ki se sprejemajo. Zato, ker mi menimo, da imajo bistveno vlogo pri postavljanju ustreznih struktur, ki bo omogočila ponovno izgradno njihove eh, države, zlasti pa mesta Porto Prens in najbolj prizadetih območij. Kar zadeva kratkoročne odzive, menimo, da je pomembno. Nad, moramo nadaljevati, eh, koordinirati vse napore pod močnim voditeljstvom Združenih narodov. Mednarodno humanitarno pomoč je treba zagotavljati na koordiniran način. Evropska unija, po našem, lahko tu igra pomembno vlogo, saj lahko olajšuje delo pri tej koordinaciji. Vztrajati je treba, da se delo koordinira z eh, lokalnimi organizacijami in tudi eh, z, z haitsko vlado. Menimo, da je tu nekaj političnega in javnega eh, pritiska, ki zahteva hiter odziv. Vendar pa se tudi tu ne smemo izogniti haitski vladi niti civilni družbi. Med našimi partnerji so organizacije, ki so že sprejele odločitve, ki so vključene v razdelevanje pomoči, v izdelavo oziroma v reševanje na lokalni ravni. V Žakmelu je veliko organizacij, ki dela skupaj, zato da bi pripravili neke vrste inventar da bi ugotovili točno, koliko ljudi je umrlo, koliko je ranjenih in da se ugotovi potem na tem podlagi, kakšno eh, obliko pomoči zagotoviti prizadetim družinam. V preteklosti smo bili priča preveč primerov, ampak eh, ne eh, ustreznih ukrepov Ampak tokrat ni bilo tako. Tukaj se je zagotavljala hrana, voda, zdravila in to v zelo težkih situacijah. Sistem, ki, ki bo postavljen za ponovno izgradbo, bo moral omogočiti sodelovanje civilne družbe na vseh ravneh. Ne samo na ravni vlade, ampak je treba upoštevati tudi lokalne organe, organe lokalnega samoupravljanja. Kaj ti sedaj ugotavljamo, da se veliko ljudi eh, seli v mesta eh, znotraj države. Včeraj sem dobila informacije, eh, ki pravijo, da veliko ljudi prihaja v mesta k svojim družinam, ampak te družine nimajo možnosti, da jih sprejmejo in da jih tudi nahranijo. Eh, Zato moramo uh, razmišljati tudi o tem, kako zagotoviti nujno pomoč centrom, ki so znotraj države. Prav tako ne smemo pozabiti nujnih pobud za to, da se bolje ocenijo potrebe. Gospod De Gucht je govoril tudi o tem. Te potrebe je treba oceniti na humanitarnem področju, ravno tako pa eh, pri ponovni izgradnji ponovne izgradbe ne smemo začeti kar takoj, ne da bi prej naredili neke vrste inventuro, da ne bi ugotovili, kakšne tveganja obstajajo eh, v prihodne. Eh, prav tako spodbujamo porazdelevanje hrane, ki je proizvedena in eh, ki je zrasla na Haitiju čeprav je mednarodna pomoč pomembna, ampak kratkoročno, celo srednjeročno, pa prav gotovo je treba uh, izkoristiti tisto, kar nudi lokalno kmetijstvo. Kajti na ta način je mogoče pokriti kar precej lokalnih potreb. Potem varovanje civilistov in varnost prebivalstva. Prepričani smo, da bi morali eh, sprejeti naslednje ukrepe. Haitska vlada je odgovorna za zaščito svojih državljanov in za to, da zagotovi, da se mednarodna sredstva zagotovijo za okrepitev policije in organov pregona. Upamo in želimo, da bi ti napori za okrepitev in usposabljanje policije se nadaljevali kajti eh, policija je izgubila ogromno svojih članov. Potem vsi, eh, vse mednarodni prispevki za varovanje eh, operacij v eh, času prve pomoči in v času začetka izgradnje mora potekati pod jasnim mandatom <laughs> Združenih narodov. Potrebujemo politiko, ki bo vsebovala varovanje razdelevanja človekove, eh, človeške, človekoljubne pomoči pardon, v sodelovanju z lokalnimi organizacijami in mednarodnimi organizacijami, ki so tam prisotne. Ali ni mogoče treba v bližnji prihodnosti ponovno razmisliti o tem, kako prilagoditi misijo Združenih narodov. Haiti ni država v vojni, niti ne v državljanski vojni, ne. Haiti je država, ki potrebuje socialno pomoč. Sedaj pa srednjeročno in dolgoročno gledano, takoj je treba odpisati mednarodni dolg Haitija. E, Ta dolg je trenutno izjemno visok. Francija, Španija in Dominikanska republika so že najavile pomembne ukrepe v tej smeri, ampak ta paziv se nanaša ne le na mednarodne finančne institucije, kot je naprimer Svetovna banka, ampak tudi na mednarodni denarni sklad in eh, pa. Eh, IADB. E, ravno tako e, istemu pozivamo Evropsko unijo in Združene države Amerike in upamo, da bo Evropska unija tudi pritiskala na druge, tako da se ta dolg odpiše čim prej. Kar pa zadeva krepitev državnih institucij, tu je e, treba pomagati nacionalni vladi. Ampak, kot je že bilo rečeno, pomagati je treba tudi organom lokalnega samoupravljanja. Pomembno je razmišljati o tem, eh, kako eh, olajšati oziroma zmanjšati pretok ljudi v Port-de-Prince in kako eh, pomagati ljudem znotraj države in tistim, ki bodo v taboriščih. Potem krepitev civilne družbe kar precej organizacije na hitijo, ki lahko pomagajo in ki so lahko vključene v organizacijo države in donatorji morajo spodbujati haitsko civilno družbo na vse možne načine, tako da bo lahko ta družba sodelovala v teh delih in v oblikovanju teh predlogov. Treba je izboljšati kakovost ponovne eh, izgradne, podarek mora biti na ranljivih eh, skupinah, eh, sprejeti in spoštovati je treba zahtevne standarde pri gradnji zlasti pri tistih področjih, ki so tvegana za povodni. Gospod Degušt je tudi omenil, da je to pomembno. Razmisljati je treba o spostavi eh, pobude za preprečevanje tvegan. Tašna pobuda lahko deluje pod vodstvom vlade in pa s pomočjo lokalnih organov. Po poplavah leta 2004 in 2008 smo bili priča pobudam civilne zaščite, torej spostavitve civilne zaščite, vendar pa je te dejavnosti eh, civilne zaščite in samo civilno zaščito treba še okrepiti. Potem je pa tu še vprašanje kmetijske tehnologije in varovanja okolja. Kmetijstvo mora biti tako, da bo zagotovilo varovanje eh, tal in da bo preprečevalo erozijo. Te tehnike morajo upravljati lokalne skupnosti s pomočjo nevladnih organizacij in države. Na ta način pa pozivamo naj se oblikuje prava kmetijska politika na Haitiju s pomočjo mednarodne pomoči. Osredotočati se moramo tudi na krepitev trajnostnega kmetijstva. To je zelo pomembno, če želimo doseči ponovno vzpostavitev eh, haitske države proizvodna hrane se mora izboljšati in to na vzdržen in trajnosti način. Haitski kmetje še vedno delajo tako, kot so v Evropi delali kmetje v srednjem veku. Zato potrebujejo uh, pomoč, tehnično pomoč, pa tudi materialno pomoč. Ti kmetje potrebujejo tehnično pomoč, ravno tako morajo imeti dostop do kreditov tu je še vprašanje pravice do zemlje in eh, eh, pravice do lastništva. To je zelo pomembno vprašanje na Haitijo. Trenutno je preveč problemov, preveč negotovosti v zvezi z lastništvom in dostopa do zemlje in zaradi tega haitski eh, kmetje ne, more, ne morejo ustrezno obdelovati svojih, svoje zemlje. Vendar pa smo v zadnjih letih priča nekaj napredkom. E, pojavlja se nacionalna kmetska strategi, eh, kmetijska strategija. Upajmo, da se bodo ti napori nadaljevali sedaj po e, potresu. Potem pa še zadnja stvar, ki se nam zdi pomembna, to pa je, da je treba ponovno oceniti e, politike in mednarodne trgovske trgovske eh, sporazume, ki eh, obstajajo s Haitijem. Državi je treba omogočiti, da bo začela pobirati davke, tako da se eh, začne spodbujati lokalna proizvodnja. Okrepiti je treba tudi celotno proizvodno prehramno verigo v sami državi. In zato zahtevamo, da se ponovno preuči pogoje eh, sporazumov gospodarskega partnerstva s to državo in da se eh, spodbudi ponovni zagon kmetijstva. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj dajemo besedo poslancem za vprašanja eh, gospodu komisarju in tudi vam. Gospod Mitchell. Uh, Hvala predsedujoča in zahvaljujem se tudi obema govornikoma za eh, predstavitev in zahvaljujem se komisarju, da je obiskal Haiti in treba je vedeti, kako se spopasti s to težko situacijo na Haitiju in zato, zato je bilo zelo dobro, da smo slišali, kaj meni komisar in kaj menijo tudi nevladne organizacije. In pridružil sem se tudi sožalju za vse tiste, ki so umrli in najboljšim željem pri. pri Izgradnji. Nekaj stvari bi omenil. Če pogledate podatkovni list o Haitiju, še pred potresom je neverjetno da med 177 državami OZN, da približno polovica uh, ljudi v tej državi živi z manj kot dolarjem na dan. In da je to tudi država, ki je najbolj izpostavljena naravnim nesrečam. 70 odstotkov poro pransa je bilo uničenega. Težko je razumeti to vse naenkrat in zato bi želel omeniti nekaj stvari. Prvič bi želel povedati, da sem vesel, da je komisar omenil, da bo prišlo do ponovne izgradnje. Podpiram vse, kar je povedala predstavnica nevladne organizacije glede um, dolga Haitija. 1,2 eh, milijardi dolga je bilo že izbrisanega, sedaj pa je 800 milijard, uh, milijard uh, dolarjev še neizbrisanega uh, um, dolga in mislim, da bi to morala biti prednostna naloga. Eh, Haiti se pač ne more, ne more spopasti s takšnim dolgom in zlasti ne hkrati z izgradnjo. Poleg tega bi želel, da mi komisar pove, da se pomoč izvaja na ustrezne načine in glede razpoznavnosti Evropske unije slišim, da eh, dobro delujemo prek nevladnih organizacij in tako dalje, ampak večkrat smo govorili o tako imenovanih boji, bojevniških skupinah. Veste, kaj imam v misli in vendar pa ne glede na to, se, kaj se dogaja, nikoli tega ne počnemo pod evropsko, pod evropsko zastavo. Recimo, videl sem ameriško ladjo, ki je bila uporabljena kot eh, bolnišnica. Eh, Vrjetno posamezne države članice so pomagale in so pošiljale pomoč mislim, da kar 43 držav je poslalo pomoč, ampak mislim, da bi morali imeti neko obliko, kakršnekoli je že to ime te bojevniške skupine, kakorkoli bomo že to prevedli. Torej, skupine, ki bodo šle v prizadeta območje pod, eh, pod evropsko zastavo. Vem, da delamo veliko uh, s pomočjo nevladnih organizacij in to cenim, ampak tako je moje mnenje. Torej, to sem želel omeniti in prositi komisarja za odgovore. Mislim, predsedujoče, da to ne bi smeli zanemariti, ko bo izginilo iz naših ekranov, kajti ti ljudje živijo um, torej v skrajnih pogojih in še veliko hujše bo, ko se bo vreme spremenilo. In mislim, da moramo to imeti vedno na dnevnem redu in se uh, dnevno seznanjati s tem, kaj se dogaja. Sedaj pa gospod Deva. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam bi želel čestitati komisarju in nevladnim organizacijam za to vzorno um, delovanje na področju Haitija. Mislim, da moramo biti ponosni, da smo odigrali svojo vlogo v tej težki tragediji. Nekaj minut bi si vzel, da kajti deset let sem že član tega odbora in v tem obdobju smo se ukvarjali z tsunamijo v Indoneziji in Šrilanki, potem v Turčiji bil potres, potem uh, poplave, videli smo orkani v drugih, v orkane v drugih koncih sveta. Uh, In vsakič, ko smo pred naravno nesrečo in katastrofo, takšno kot se je zgodila nedavno v Haitiju, se zdi, da si znova, da znova odkrivamo toplo vodo in se obnašamo, kot da se to nikoli prej ni zgodilo in smo presenečeni, da se je infrastruktura sesula. Um, da smo presenečeni, da ni nikogar tam, ki bi prinesel pomoč, kajti lokalnih prebivalci so uničeni. In to se bo še dogajalo dejstvo je, da potrebujemo čisto vodo, da potrebujemo naprave za čiščenje vode, potrebujemo zdravstveno oskrbo, hrano, zdravila, potrebujemo helikopterje, eh, eh, potem začasna prebivališča, eh, ki bi jih lahko hitro prenesli na državo, potrebujemo medicinske sestre, zdravnike, koordinatorje, administratorje in tako dalje. vse to je na voljo. In sam sem opravil analizo največjih katastrof v zadnjih 15 letih. 80 odstotkov vseh tragedij se je zgodilo 100 mil, največ 100 mil od morja, recimo v Burmi. Če bi tam bili uh, helikopteri, ki bi lahko ljudem uh, prinesli sve, vodo, potem bi, bi rešili na tisoče življenj. Kaj želim povedati? Naslednje. Mislim, da moramo vprašati vsako državo članico, da torej, helikoptere, ki jih imajo na volje in ki ne, ne počnejo nič, recimo v Mozambiku sem prosil, da bi poslali recimo ladje tam, lahko bi uporabili helikopterje, lahko bi uporabili naprave za čiščenje vode, lahko bi uporabili bolnišnice v ladjah, potem bi lahko uporabili opremo, ki je že na ladjah. Lahko bi imeli Eh, torej prepakirane enote, ki bi jih lahko poslali. In to smo videli že pri cunamiju, kajti mesece in mesece je trajalo, preden smo lahko prinesli pomoč, eh, kajti morali smo uporabiti lokalne letališče, ki si seveda je bilo, je bilo uničeno. Logično je, ampak če imamo mobilne enote, mobilne reševalne enote, to bi bila recimo velika letalonosilka, <laughs> recimo, tukaj zastava ne bi bila pomembna, potem bi lahko takoj nudili pomoč in države članice bi lahko prosili, da eno ali dve svojih letalonosilk um, pošljajo na nek del. Uh, Torej, na nek del sveta. To ne bi bilo tako težko. Uh, Mislim, da bi morali čas govor omejiti na dve minuti. Gospod Guerrero Salom, izvolite. Me, me uno a las felicitaciones a las organizaciones no gubernamentales. Hola, gospa predsedujoča. Tudi sam želim čestitati za vse, kar ste naredili v povezavi s Haitijem. In želim izraziti sožalje vsem Haiticem, ki so in njihovim družinam. Želil bi poudariti tri elemente, ki, ki jih je poudaril komisar. To je izgradnja države, ki bo delovala, administracije, ki bo delovala na Haitiju. Haiti je država, ki je posebna. Pred nesrečo je bila to izjemno revna država. Glede na območje, kjer se nahaja tukaj so vlad, imajo tudi zelo slabe odnes, odnose z bližnjimi sosednjimi državami. To pa zaradi tega, ker je bila država tik pred stečajem in številni na Haitiju pravijo, da ni potrebna nova, da ni treba na novo zgraditi Haiti, ampak ko bo rešena ta humanitarna kriza in ko bodo se začeli humanitarni prom, eh, programi. In tukaj ima Evropska unija pomembno vlogo, ki jo mora iz, eh, odigrati. Zgraditi mora vlado in institucije, strukture zgraditi mora socialne in politične strukture, ki, eh, iz katerih so izhajali številni problemi že iz, v obdobju pred potresom. Gospod Gerens. Premier, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tri točke. Najprej potrebujemo eh, evalvacijsko poročilo o tej situaciji in o dodani vrednosti, ki jo lahko zagotovi Evropska unija. Drugič, treba je dati prednost dolgoročnim sredstvem, kajti eh, čez nekaj dni eh, ne bo nihče več govoril o Haitiju, na poročilih več ne bo nič in zato je treba zagotoviti tudi prisotnost v času rehabilitacije in tu moramo imeti pred očmi dolgoročne cilje. Potem uh, odpis dolga. Nisem eden tistih, ki zagovarjajo odpis dolga, zato ker tudi nisem za to, da se državam v razvoju dajo posoli, posojila, ker jih eh, običajno ne morejo vrniti. Ampak, če je denar že bil posojen, moramo o tem Eh, govoriti. Ne smemo narediti tako, da se eh, kreditojemalci ne bodo čutili več odgovorne. Če eh, denar bil posojen, potem te odgovornosti ne smemo jemati stran, da se dolg odplača. In potem na zadnje, mislim, da je treba vzpostaviti evropski operativni sistem v obliki EO First. Značilnosti tega so Eh, to, da, je, da mora biti ta, eh, eh, ta instrument stalen, ki ga je mogoče sprožiti v vsakem trenutku, ki bo deloval pod zastavo Evropske unije, ki bo spoštoval mednarodno humanitarno pravo, ki bo odprt do sodelovanja s tretjimi državami, ravno tako, ki bo lahko sodeloval z sistemom Združenih narodov. Ampak to, to more biti eh, instrument, ki bo dolgoročne narave. To pa pomeni, da potrebujemo katalog, eh, kjer bodo navedene vse kapacitete, ki jih bomo potrebovali in ta inventar mora biti stalno ažuriran. Mislim, da je nujno potrebno spostaviti takšen sistem. Rekel sem, da bi ta sistem moral eh, biti civilne narave, to pa ne pomeni, da ne bi mogel in smel uporabljati tudi vojaških zmogljivosti, eh, kaj če uporabljamo eh, vojaški material, to še, eh, to še ne pomeni, da se je neka operacija iz civilne spremenila v vojaško. In v tem sistemu je treba tudi Eh, predvideti mesto za nevladne organizacije in z njimi ugotoviti, v kolišni meri lahko te nevladne organizacije sodelujejo v takih dejavnostih. Gospa Lutford, imate besedo. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Nisem članica tega odbora in zato se vam zahvaljujem, da ste mi dali besedo. V nasprotju z gospodom Devo ne spremljam tega že deset let, ampak eh, Zanima me nekaj v zvezi s tem, kar je omenil tudi gospod Görens, namreč uh, v zvezi s tem sprašujem komisarja, kakšna je po njegovem mnenju perspektiva, kakšna je možnost za neko operativno ekipo Evropske unije, naj gre za EUFAST ali EuroPaid ali katerokoli od podobnih idej, ki obstajajo že kar nekaj let. Strinjam se, da ne gre samo za prepoznavnost Evropske unije, čeprav s tem ne bi bilo nič narobe, ampak gre za operativno učinkovitost. In zdelo se mi je, da eh, je komisar de Gucht podal dokaj pozitivno eh, sporočilo glede tega, v kakšni meri so eh, potrebe prebivalcev dejansko pokrite. Eh, Eh, gospod Teva pravi, da ne more biti tako težko uh, uskladiti držav članic. Sama si predstavljam, da je to dokaj težavno in ne vem, ali nam lahko gospod komisar poda nekaj več informacij o tem, zakaj nam pravzaprav do sedaj ni uspelo vzpostaviti uh, nekega prizadevanja v slogu Europe, EU Fast. In, uh, Ne vem, kaj nam na tem področju omogoča Lizbonska pogodba, ampak ali mislite, da so zdaj razmere bolj ugodne za to, da bi uh, vzpostavili neke vrste usklajevanja, neke vrste koordinacija, da bi vnaprej povedali, kdo je pristojen za kaj, da bi obstajali neko sposabljanje in da bi vedeli, eh, kaj mora kdo narediti, ko je to potrebno. Uh, samo še deset sekund. Uh, Eh, kar zneva nevladne organizacije in njihove podatke. Tukaj je velik povdarek na eh, pomoči za hrano in o tem, kako pomembno je ponovno eh, zagnati kmetijstvo. Se boste tudi sami lotili tega. Hrs, um... Ehm, Gospa Sargentini, najlepša hvala. Gospod Kuh, vsi smo videli, kako se pravzaprav. Uh, pred našimi očmi dogajala ta tragedija in upamo, da bo Evropska unija kar najbolj prisotna v obdobju prenove. Še posebej pa me skrbi položaj žensk in deklic na Haitiju, kajti nasilje nad ženskami in spolno nasilje je eh, že sedaj zelo zaskrpljujoče in lahko domnevamo, da glede na to, da je prišlo do potresa, da se bo položaj še zaostril, da bodo ženske prisiljene v prostitucijo, zato da bodo lahko nahranile sebe in eh, svoje otroke. Pogosto pa se v primeru takih katastrof zaostri tudi nasilje v družinah. Zanima me, kaj počne komisija sedaj eh, v času prvega odziva in zanima me, ali bodo v prihodnje posebna na pozornost namenjena ženskam in deklicam, sploh glede na to, da bodo nedvomno imele posebno vlogo v prenovi te družbe. Uh, ženske se seveda soočajo s specifičnimi problemi, naprimer kontracepcija in tako dalje. Eh, tukaj bo eh, ponudba nedvomno omejena. Gospa Strifla, najprej se želim zahvaliti gospodu Deguhtu za eh, zanimive informacije. Ravno tako se mi zdi, da je bistvenega pomena, da smo vključeni v proces ponovne izgradne. Vprašanje e, Evropska Komasija je sprejela novo odločitev eh, za humanitarno pomoč, 90 eh, milijonov evrov. Euro, ali nam lahko date nekoliko več informacij o tem, kakšni so cilje te odločitve oziroma tega sklepa, ali gre tudi za druga mesta, eh, ki jih je prizadet po tres? In ali gre tudi za razseljene besede? V rezoluciji 2007 je Evropski parlament zahteval, da se ustanovi posebna delovna skupina znotraj sveta, tako da bo lahko ta skupina oblikovala skupne metode, katerih namen bo spodbujati hitre, koordinirane in očinkovite akcije in ki bo omogočila Evropski skupnosti in državam članicam, da poglobijo svojo razpravo o politični strategiji na področju humanitarnega delovanja. Eh, delovna eh, skupina, COEFA je bila tako eh, ustvarjena januarja 2009. Kakšna je vloga te skupine od potresa na Haitiju? In še zadnji gospod Stas. Najlepša hvala, gospod predsednica. Najprej naj se zahvalim gospodu Guhtu za zelo jasno in jedrnato predstavitev ter tudi za obvestilo, ki smo ga dobili strani nevladnih organizacij. Imam dve vprašanje, enega je že zastavil eh, gospod Gönnens in sicer predvsem, ker zadeva prepoznavnost prizadevan eh, Evropske unije ali smo lahko pomirjeni, da bo poskrbljeno tudi za to, da bomo bolj enotni in bolj prepoznavni. Eh, in pa drugič, nekaj, kar izhaja iz eh, sveta nevladnih organizacij. Govorili smo o trgovini in o partnerskem sporazumu. Vendar pa to ne pomeni vedno koristi za eh, ljudi v sami državi in za prebivalstvo. Morda je eh, zdaj pravi stik za to, da bi vzpostavili nekoliko drugačne povezave pri teh politikah in morda bi na ta način lahko bili bolj uspešni. Še gospa Sanki prosi za besedo. Grazie, signor Presidente besedo. Hvala, gospa predsedujoče. Želela sem povedati, da poleg tega, da smo vsi šokirani zaradi tega potresa in da smo vsi pripravljeni darovati. Italija je bila ena izmed prvih držav, poslala je 200 zdravnikov, odprla polsko bolnišnico, poslala je dva, dve letali in tako dalje. Gospod predsedujočo, želela sem zastaviti vprašanje. Nekaj, kar me je zelo pretreslo kot žensko, kot mater in kot babico. Videli smo otroke, ki so izginili, torej slišali smo otrocih, ki so izginili in ki bodo verjetno očitno postali sužnji, kajti slišali smo grozne zadeve, potem pa nič več. Kako so končali, kje so končali ti otroci, ali imamo kakšne informacije, to je, torej to je grozen problem. Govorimo o desetinah otrok, ki so izginili. Uh, imela bi še veliko povedati, vendar pa nas čas preganja in prav je, da pozornost posvetimo predvsem otrokom. Hvala. Gospod komisar, imate besedo, eh, pet minut, da odgovorite na vprašanja. <coughs> Eh, no, poskusil bom, gospod predsednica. Najprej je gospod Mičel povedal, da je 70 odstotkov portoprinsa uničenega, to ne drži. Rekel bi, da je 20 odstotkov mesta uničenega. Poleg tega pa so tu še mesta kot je Leogam in kot Žakmel, kjer je tudi veliko uničenja in škode, še več kot v Portopransu pravzaprav. Vendar pa je Portoprans seveda veliko mesto. In kot sem pojasnil v svojem uvodu, obstajajo četrti, ki so povsem uničene, eh, potem pa so tu še druge, kakih 100 metrov stran, kjer ni večje škode. Zelo zanimivo je tudi, da so ceste pravzaprav bolj ali manj v enakem stanju kot pred potresom, kar je zelo nepričakovano. Ampak Sam nisem strokovnjak, ampak eh, če bi rekli, da. Torej, če pravite, da je 70% porta pravnica uničenega, potem lahko rečem, da to ne drži. Eh, gospod Pičer pravi, da uh, je to zapisano v obvestilu nevladnih organizacij, da je 70 odstotkov zgrad poničenih. No, to ne drži, pravi gospod De Gucht. Eh, Obravil sem kar nekaj obiskov uh, v mestu. Uh, leteli smo preko mesta, ko smo prišli in odhajali. Obiskal sem določene četrti in mislim, da to enostavno ne drži. Uh, Torej, eh, vsekakor mislim, da tu ne gre za več kot 25 odstotkov, ampak se je že to precej. 3 do 4 milijone ljudi eh, živi v tem mestu, ampak glede na to, kar sem videl, ne verjamem, da je uničenih 70 odstotkov. Zato sem pravzaprav šel tja, da vam povem, kaj sem sam videl. Potem, kar zadeva vprašanje donacij oziroma eh, posojil, vz denar, ki smo ga dali na voljo. Eh, vladi in nevladnim organizacijam. Eh, vse to so donacije, ne govorimo torej o posojilih, kaj ti ni nobenega smisla, nima, da bi sedaj eh, podeljevali posojila. O čem takem nismo niti razmišljali. Veliko vprašanj je bilo zastavljenih v zvezi s prepoznavnostjo EU-FAST in tako dalje in kakšne so možnosti za prihodnje. Uh, Najprej naj povem, da mislim, da je pomembno, da eh, bosta humanitarna pomoč in civilna zaščita združeni v resorju enega komisarja. To mislim, da je pomembno. Ne smemo pozabiti, da je civilna zaščita v veliki meri v pristojnosti držav članice, ne Evropske unije in mehanizmi za koordinacijo, ki jih poskušamo vzpostaviti, tako imenovani mehanizem MIC, eh, bo del istega resora kot humanitarna pomoč in to mislim, da je pomemben korak naprej. Drugič, kar zadeva Lizbonsko pogodbo, mislim, da je tukaj veliko bolj jasno razmerje med komisijo in državami članicami in na podlagi tega lahko oblikujemo predloge. Pa tretjič, v Lizbonski pogodbi je zapisana tudi eksplicitna klauzula o solidarnosti, česar prej nismo poznali. V primeru eh, te vrstnih katastrof, torej lahko se zgodi, da eh, to doleti tudi Evropo in eh, seveda imamo tudi v pogodbi predvideno, da se na to odzovemo. Kar pa zadeva samo obliko. Kaj obstaja sedaj? Obstaja humanitarna pomoč, e, tu gre za eko in mislim, da je to zelo dobro delujoča služba Evropske komisije, potem imamo MIC, to je zdaj del portfelja gospoda Dimasa, e, in kolikor eh, lahko. Do sedaj vemo, mislim, da je delo dobro delovala ta služba v tej krizi in se je hitro odzvala. In eh, bistvo te službe je, da eh, poskuša pridobiti zmogljivosti različnih držav in jih usklajevati. To je zelo dobro delovalo. Eh, imamo pa tudi mehanizem za koordinacijo, ki se imenuje EUKO in cilj tega mehanizma je. Eh, združevanje vojaških zmogljivosti držav članic. Gre torej za vojaške zmogljivosti in ne pomeni pa to nujno, kot ste omenili, da gre to tudi za vojaško, vojaške ukrepe, vojaške akcije. Eh, pogosto so vojske zelo dobrodošle v tovrstnih situacijah. Skratka, mislim, da vsi trije mehanizmi, ki jih imamo, so dobro delovali in da je bilo njihovo delovanje bistveno boljše kot v primeru cunamija. Zdaj se bomo seveda v svetu in eh, tudi znotraj komisije pogovarjali o tem, kaj smo se naučili iz, iz eh, te katastrofe. Mislim, da so stvari delovale dobro, ampak lahko bi seveda še boljše in eh, z, tudi z naslednikom, s svojim naslednikom se bom nedvomno pogovarjal o tem, kako natančno to doseči. Prepoznavnost je zelo pomembna, to lahko podprem, ampak v prvi vrsti gre za to, da smo operativni in mislim, da je potrebno združiti oboje. Eh, naprimer to, kar je predlagal gospod Deva, da bi imel neke več funkcijske ladje. Ja, ampak eh, kako lahko zagotovimo, da se bo potres zgodil ravno tam, kjer imamo ladje? To je seveda vedno težavno. Kajti, če je to posem na drugem koncu planeta, se lahko zgodi, da ladja potrebuje več tednov, pridem pride do tja. Torej, ni vse tako enostavno. Ne vem, morda lahko predlagate tudi, kako bi financirali teh sedem ali osem ladij, ki jih predlagate. Torej, stvari niso tako enostavne in eh, zdi se mi, da mehanizem, ki lahko mobilizira eh, zmogljivosti, ki jih potrebujemo za specifično katastrofo, če bi ga uh, izboljšali, torej tak mehanizem bi že bil pomemben korak naprej, komisija bo oblikovala predloge za to in mislim, da je, je pravzaprav ozrače za kaj takega trenutno zelo dobro. Podan je bil tudi predlog v svetu eh, in sicer predlog za ekipo prostovoljcev. Zelo dobro pripravljeni smo eh, podati tudi eh, to vrstne predloge, ampak če eh, mislite, da bi lahko katastrofe, kakršnja je ta na Haiti, rešili samo s prostovoljci, se motite, ti so lahko zelo koristni v nekaterih primerjih, ampak ko se zgodi taka katastrofa, so potrebni specialisti. In neverjetno je, kako hitro se ti ljudje lahko organizirajo na terenu, kajti tega so navajeni, zato so usposobljeni, so eh, specialisti in navajeni so delati v zelo težkih razmerah, navajeni so delati po dnevi in po noči. In eh, razmisliti moramo o tem, kako se tega lotiti, da bomo imeli boljše rezultate, kot jih imamo sedaj. Ne smete pa misliti, da rezultati danes niso dobri. Mislim, da je humanitarna akcija na Haitiju uh, učinkovita, je operativna, morda je kaj mogoče storiti bolje, ampak vse skupaj deluje. Uh, prepoznavnost pa je drugo vprašanje. To je tudi vprašanje politične volje. Pravzaprav gre samo za politično voljo. Če vsi, ki prihajajo tja iz vseh držav članic, eh, pridejo tja v evropski uniformi, bomo zelo prepoznavni, ampak to se ne dogaja. In uh, ko smo takole med sabo, smo lahko iskreni glede tega. Če Eh, bomo vsi prišli tja z evropsko zastavo, pa čeprav bomo morda dodali še svojo zastavo, bomo zelo prepoznavni, ampak države članice tega ne počnejo. Zelo smo veseli, da pomagajo, ampak države same želijo biti tudi prepoznavne in v veliki meri gre tukaj za politično vprašanje, kako se tega lotiti. Ne gre za to, Eh, da eh, že samo, če bi imeli EU fast, da bi bili bolj prepoznavni. Mislim, da je bistveno, da smo tudi praktični. No, kar zadeva obnovo ali eh, gradnjo na novo, tako rekoč, to razprava, o kateri bo nedvomno govora in seveda je potrebno tako obnoviti, kot tudi na novo zgraditi. Uh, ampak izgradnja države, izgradnja institucij je bistveno bolj enostavna na papirju kot pa v praksi. In dejansko je to mogoče narediti samo, če eh, obstaja na terenu eh, civilna družba, če obstaja politična elita, ki se je pripravljena skupaj s teboj tega lotiti. Če nimaš ustrezne lokalne podpore, potem je od zunaj kaj takega zelo, zelo težko narediti. In ravno zato smo oblikovali predlog, da poskušamo fizično ponovno spostaviti državo in eh, da nudimo pomoč haitijski državi, da bo lahko delovala in da se bodo lahko ljudje sami odločali o svoji prihodnosti. Ampak to ni enostavno in to vi veste prav tako dobro kot jaz. No, poskušal bom biti čim bolj kratek, ampak tudi eh, pisno poročilo vam bom jutri poslal o vsem tem. Eh, torej, poročilo je pripravljeno in sekretarjat ga bo zjutraj eh, razposlal in lahko ga potem pošljete naprej eh, svojim članom. Eh, potem vprašanje gospe Latford. No, stvari niso tako enostavne in. Eh, morda je nekatere stvari laže dobiti v, v ZDA, ampak eh, tudi mi imamo svoje zaloge hrane in potrebno je sprejeti odločitve na praktični podlagi. Ja, posebno pozornost namenjamo zaščiti žensk in deklet smo v stiku z UNICEF-om. Kot veste, ima UNICEF mandat za zaščito žensk in deklet. Ravno tako zbiramo informacije o otrocih, ki so osiroteli. Ravno tako pa poskušamo tudi zbirati podatke o trgovini z otroki in o tem, kaj se dogaja in kaj ne. Torej, potrebno je natančno vedeti, kakšne so razsežnosti problema. Vsekakor pa smo pripravljeni podpreti ukrepe držav članic in UNICEF-a v kakršni koli obliki bomo pač lahko tukaj uh, prispevali. Kar zadeva ostala mesta, ja, tudi tam smo aktivni. Uh, omenil sem Žakmel in še druga mesta, ki so bila pravzaprav najbolj prizadeta. Ljogan ima 150 eh, tisoč ljudi eh, in tam je uničenje bistveno hujše kot v. Porto Pransu, ampak seveda gre tukaj za drugačne razsežnosti, ker so mesta manjša. In tudi tam poročajo, da je humanitarna pomoč eh, razmeroma dobro organizirana. Eh, potem pa še vprašanje, ki je bilo zastavljeno v nizozemščini. Eh, ja, trgovina bo nedvomno pomemben dejavnik, kar zadeva eh, iz, ponovno izgradnjo. In razmisliti moramo o tem, kako se lahko strukturno bolje lotimo zadev, kako se lahko, kako lahko to povežemo z sporazumi o gospodarskem partnerstvu. To nedvomno velja za Karibe, za um, Dominikansko republiko in seveda tudi za Haiti in eh, vse to bo zelo pomembno. In uh, mislim, gospa predsednica, da sem uh, s tem odgovoril na vsa vprašanja, ki so mi bila zastavljena. Besedo ima gospa Šaumans, da odgovori na vprašanja, ki so ji bila postavljena. Um, mislim, da gre za dve vprašanji, predvsem in sicer na tisto, ki govori o tem, da se hrana kupi lokalno. Tu ne gre toliko za vprašanje nakupa hrane, ampak gre za to, da se lokalnim proizvajalcem da možnost, eh, haitskim eh, kmetom, da se da možnost, da s tem najdejo tudi lokalni trg za svojo hrano in da tako lahko začno eh, tudi eh, proizvajati hrano eh, za svoj dohodek in tako bi lahko tudi okrepili gospodarsko sedelovanje, eh, gospodar, eh, gospodarsko dejavnost in poleg tega bi na ta način spodbudili majhne kmete, ki so opustili kmetovanje zaradi prevelikega eh, uvoza riža iz Mejamija in druge in eh, ki, se, ki je dosti cenejši na trgu kot pa lokalno predelan eh, riž. To smo ugotovili v zadnjih 15 letih, torej lokalna proizvodnja se je zelo zmanjšala zaradi konkurence, ki jo predstavljajo eh, uvoženi proizvodi. Pa na hitro še odgovor v zvezi s situacijo žensk in kaj bo z ženskami na Haitiju. Eh, kaj ti sedaj zgleda, da je precej nasilja. Imamo informacije, ki pravijo, da tudi, kar zadeva nasilje v zadnjih dneh, eh, izgleda, da so mediji pretiravali. Cel svet je videl te slike, različni eh, televizijski programi so jih predvajali, ampak stvari so dokaj lokalizirane eden od sektorjev, ki zelo dobro deluje, je ravno organizacija žensk. Ministrstvo za vprašanje ženske vedno zelo dobro delovalo, ne samo kar zadeva boj proti nasilju eh, proti ženskam, ampak to ministrstvo je organiziralo tudi dejavnosti pre, prečevanja in informiranja AIDS-a. Žal pa smo zvedeli, da so tri pomembne ženske tega ženskega gibanja izgubile življenje v tej drami. Kar pa zadeva pomoč, zlasti v prihodnje. To je povedal tudi gospod Deguht. Vi ste postavili nekaj vprašanj v tej smeri, ampak v prihodnje je treba zagotoviti več eh, koordinacije med EU in državami članicami in to že od samega začetka, tako da ne bo vsak pošiljal po svoje, svojih ekip na mestu. Ampak treba je unaprej oblikovati sistem tako, da bo pošiljanje pomoči bolj koordinirano in da bo do eh, ekipe specializirane za svoje eh, sektorje, tako da ne bojo vsi delali en čez drugega. Najlepša hvala obema za te informacije. Imamo samo še informacijo o naslednjem sestanku. Ponovno se bomo srečali v Bruslu v sredo 3. februarja. Takrat bomo imeli zaslišanje kandidatke za eh, komisarko med 12.30 in 15.30 gospe Georgijeve. Ponavljam. 3. Eh, februar, potem pa eh, še v, v ponedeljek V